Dear colleagues, I would like to start the meeting. Dragi kolegi, rada bi začela s sestankom. Rada bi pozdravila vse, ki vam je uspelo priti v Brusel danes zjutraj. Ta sestanek se prenaša eh, in rada bi vas obvestila tudi, da so skupina zelenih, pa potem tudi socialisti in EPP eh, prosili, da bi glasovanje zjutranjega zasedanja predstavili na popovdansko. Mislim, da bi morali podpreti to idejo. Torej, glasovali bomo popovdne ob pol petih, eh, torej takoj po. Um, javni predstavitvi, ki jo imamo skupaj z ITRE. Zdaj eh, bomo nadaljevali z razpravo o splošni uredbi, to je točka 12 na dnevnem redu, oziroma s to točko bomo nadaljevali po eh, prvih dveh točkah eh, na dnevnem, rodu, na dnevnem redu. Eh, potem točka dve, zaenkrat nimam nobenih sporočil, tako da lahko kar začnemo s točko tri. To je poročilo Jana Olbrihta. Obravnavali bomo osnutek poročila o posebnih določbah v Evropskem skladu za regionalni razvoj. Rada bi vas obvestila, da smo se 8. maja strinjali, da bo rok za vlaganje predlogov sprememb do 31. maja do 6. zvečer. Rada bi vas obvestila tudi, da so prevodi tega poročila vse jezike na voljo od 24. Eh, maja. Jan, izvoli in uh, do 9.40 imamo čas za to poročilo. Hvala. To besedilo je bilo prvotno pripravljeno v angliščini, tako da bom govoril angliško. Vem, da so tudi prevodi pripravljeni, ampak so bili razdeljeni šele pred kratkim. Torej, prevodi so na voljo za vse, ki želite vlagati predloge sprememb. pri mojem poročilu gre za predloge sprememb eh, k predlogu komisije. Pomembno je, da na uredbo eh, vpliva tako imenovana splošna uredba. Torej, eh, glavni elementi so v splošni uredbi in Evropski sklad za regionalni razvoj je s tem povezan. Najprej gre za to, da se osredotočamo na tematske cilje, eh, potem tematsko koncentracijo, to je osnova za Evropski sklad za regionalni razvoj in za cilje naložbe za rast, potem gre za programiranje. V splošni uredbi imamo uh, partnerske pogodbe in to je posledica za sklad za regionalni razvoj. Potem imamo tudi problem finančnih instrumentov, tudi to je vključeno v splošno uredbo. V tem programskem obdobju bi morali biti zelo previdni, ko gre za te zadeve. Analizirati moramo vse uh, povezave in to istočasno uh, obe uredbi moramo um, analizirati, tako da ne bo prišlo do nedoslednosti med uredbama in pa različnimi skladi. Potem imamo še uh, eh, CSF. Nekateri elementi so bili vključeni v dokument o CSF in uh, to bo imelo vpliv tudi na sklad za regionalni razvoj. Zadnji element, ki je v splošni uredbi, uh, pa je tudi uh, problem uh, med uh, skladom za regionalni razvoj in pa socialnim uh, skladom. Še en element, uh, ki je zelo pomemben, so metode, ki so predvidene za programsko obdobje. ITI, to je vključeno v splošno uredbo, ampak ima posledice tudi za uh, uredbo Evropskem skladu za regionalni razvoj. Uh, Prvič jaz govorim v svojem poročilu o nalogah ERDF, eh, torej sklada za regionalni razvoj. Imam predlog, da se vključi tudi demografski izziv eh, k tem elementom. Eh, oziroma k nalogam ERDF ko gre za člen 3, torej za obseg podpore. Tukaj je nekaj elementov, ki so uh, pomembni, pa tudi zelo sporni. Ne bom se osredotočal na uvodne izjave, ampak kot lahko vidite, moje poročilo obsega številne predloge sprememb glede uvodnih izjav. Uh, glede informacijskih tehnologij, glede obzorja 2020, eh, glede kazalnikov. Ampak to bo imelo posledice eh, na naslednje stopne uredbe. Kot omenjam v členu 2, eh, predlagam, da se vključim povdari regije z demografskimi izzivi. Potem obseg podpore. Tukaj, kot sem rekel, obstaja nekaj eh, kontroverznih elementov. Eh, predlagal bom, da se poveča eh, ta obseg za Evropski sklad za regionalni razvoj. In tu lahko razumemo v smislu, da gre za nekakšno razpustitev tematske koncentracije moj namen ni, da se to razpusti, da se zmanjša pomen tega, ampak da uh, damo tej zadevi večjo fleksibilnost. Želimo si večje fleksibilnosti za uh, države članice in še za druge akterje, da bolje definirajo cilje, ki jih želijo doseči. Sam predlagam, da se uh, razširi uh, koncept produktivnih eh, vlaganj. Komisija tukaj omenja samo majhna in srednja velika podjetja. Jaz pa predlagam, da se to razširi eh, in da rečemo še posebej majhna in srednja velika podjetja, ampak ne bi smeli izključevati velikih podjetij. Zakaj? Eh, po mojem mnenju bi se morali osredotočiti na tiste akterje, ki lahko ustvarjajo nova delovna mesta. Torej, za me je veliko bolj pomembno, da ustvarjamo nova delovna mesta, kot pa to, kdo eh, lahko eh, dobi sredstva. Če velika podjetja ustvarjajo nova delovna mesta, tudi morajo imeti dostop do evropskih sredstev. Eh, gre bolj za cilj in ne toliko za eh, eh, same institucije. Če velika podjetja želijo ustvarjati nova delovna mesta, bi morala imeti. Eh, na voljo podporo za to. Potem še nekaj, kar je precej sporno. Govorim tudi o infrastrukturi, športu, kulturi. Eh, to bi rad vključil. V predlogu komisije beremo, da si želimo eh, vključiti socialno področje, zdravstvo in pa izobraževanje. Vendar socialno področje, družbeno področje to pomeni tudi kulturo, tudi izobraževanje, transport in tako naprej. Če pa komisija pravi socialno uh, izobraževanje in potem uh, zdravstvo, potem je to za njih nekaj drugega in ne vključuje izobraževanja in zdravstva. Če želijo tako razdeliti stvari, torej socijala, zdravstvo in izobraževanje, potem moramo dodati tudi uh, druga področja, ki so inovativna, naprimer šport, turizem in kultura. Turizem je eden uh, pomembnih elementov v gospodarstvu. V EPP smo imeli uh, tudi sestanek o turizmu kot, del, kot delu gospodarstva, pomembnem vidiku gospodarstva. Sam predlagam, da se torej vključi tudi te vidike. Uh, člen 3 bi rad vključil tudi element eh, finančnih instrumentov ERDF, eh, to je tudi v splošni uredbi, eh, torej, da se zagotovi posojila in druga finančna sredstva. Sam sem spremenil tudi regije in mesta v lokalne in regionalne oblasti, kaj ti razpravljamo o akterih, o tistih, ki sprejmajo odločitve in ne o prebivalstvu. Če govorimo o regijah in mestih, bi to pomenilo, da uh, govorimo o celotnem prebivalstvu, pravzaprav pa gre samo za akterje. Pa še problem infrastrukture, tudi to je zelo uh, sporno. Ali bi morali dovoliti bolj razvitim regijam, da vlagajo v uh, različne vrste infrastrukture? Uh, po različnih eh, srečanjih eh, z akteri iz teh področji, eh, sem zato, da ta del izbrišemo. Smo v krizi in v času krize mislim, da investiranje v infrastrukturo glede transporta, mm, okolja in tako naprej ne sodi sem smo za tematsko koncentracijo. Če to zahteva tudi izgradno infrastrukture, eh, potem da. Sicer pa predlagam, da se to izbriše. Potem člen 4, tematska koncentracija. Tukaj gre za različne načine, kako se ustvari več prožnosti. Moj predlog temeli na treh predlogih, da se spremenijo številke. Eh, z 80 na 70, 50 na 40 odstotkov za tri tematske cilje. Potem, eh, da se poveča eh, obseg na štiri tematske cilje, tudi tukaj gre za več fleksibilnosti. Naj vas spomnim, da imamo štiri prednostne naloge pri eh, teritorijalnem sodelovanju. Tukaj torej nimamo uh, komplementarnosti. Uh, tretji element pa je problem uh, eh, najniže stopne za energetsko učinkovitost. Uh, sam sem zato, da tudi tukaj znižamo številke, pa še en element sem pozabil in to je uh, tobak. Do zdaj mi še nihče ni znal razložiti, zakaj nekaj, kar je v splošnih evropskih politikah, torej da smo proti tobaku, zakaj tega ni tukaj. Oziroma, ni mi jasno, zakaj je to vključeno v e RDF. E, sam se tudi zauzemam za boj proti tobaku, ampak to ne sodi v to uredbo. Potem pa še e, prednostne naloge glede vlagan. To je tudi predlog sveta, namreč, da se ohrani uh, uh, ohranijo eh, področje, ampak da se povečajo sredstva. Uradno je zelo koncentrirano, neuradno pa je vse skupaj precej fleksibilno, vsak lahko karkoli uh, doda. Sam predlagam naslednje. Mislim, da ne smemo ustvariti neke uh, Eh, nejasne slike glede tematske eh, koncentriranosti. Mislim, da bi morali ustvariti povezave z Evropa 2020 in z obzorjem 2020. Eh, potem inovacije, mislim, da je to vse skupaj zelo povezano. Kulturna podjetja, kultura je tukaj zelo povezana z investicijami. Potem treba vključiti podjetja ne glede na njihovo velikost. Uh, transportni sistem eh, z nižjimi stopnami oglika. Tudi za to se zauzemam in tudi to mora biti vključeno v tematsko koncentracijo. Potem eh, nizko oglično eh, gospodarstvo, to nas seveda zanima. To bi moralo biti vključeno v tematsko koncentracijo in ne porazdeljeno po različnih oddelkih komisije. Zato sem tukaj predlagal spremembe. Potem investicije v uh, uh, električno energijo, potem za izboljšanje urbanega okolja, potem za to se zauzemamo, da eh, bi vlagali v uh, vodni transport in druge vrste transporta. Po številnih sestankih, ki sem jih imel, bi to morali spremeniti in uh, na ta način pravzaprav ne bi spremenili investicijskih prednostnih nalog. Eh, iz aneksa, torej priloge eh, uredbe, predlagam, da se izbrišejo indikatorji. Eh, tukaj gre za način zbiranja podatkov in to bi moralo biti vključeno v delegirane akte in ne v priloge. Trajnostni mestni, trajnostno mestno okolje in promet. Sem za pet odstotno dodelovanje sredstev vendar bi morale eh, države same določati, eh, kako bodo to izvajale. Eh, treba je potem tudi ustvariti primerne kriterije za ustvarjanje pilotnih projektov, zato da bodo države članice lahko ustvarjale povezave med mesti, med podeželjem in drugimi območji. Eh, da, mreža je pomembna in pa način, kako uporabljati evropska sredstva, da se omogoči sodelovanje mest z okoljem. 5 odstotkov RDF eh, in pa ITI. Eh, tukaj smo deležni nekaj nasprotovanja, tako da se zauzemam, da bi ITI lahko uporabljali za ta namen, ne pa nujno. Torej, lahko obstajajo različne metode, eh, različni načini dodelevanja. Eh, najprej naj bi mesta za sedem let eh, dobila v upravljanje ta sredstva. Sam pa se zauzemam, da bi se spremenila porazdelitev nalog med mesti oziroma urbanimi mestnimi območji. Eh, drugače z moje strani ni kakšnih posebnih sprememb. Eh, še povzel bom, splošna ideja v mojem predlogu je, da se ohrani tematska koncentracija, torej osredotočenje, ampak da mora ta postati uh, bolj prožna, da bodo države članice uh, to ohranile, ampak da bodo uh, lahko same določale prioritete. Ne smemo jim vsega predpisati. Uh, njihova fleksibilnost se bo zelo zmanjšala, če jim bomo vse predpisali. In mislim, da bi v času krize morali imeti nek eh, porožen sistem, ki se je sposoben prilagajati in spreminjati. Eh, potem še reprogramiranje, to ni vključeno v IRDF, mislim pa, da bi morali tudi ustvariti mehanizem za eh, reprogramiranje, če bo do tega prišlo, če bo se pojavila potreba potem. Hvala. Hvala, Jan dragi kolegi. Zelo natrpan dnevni red imamo, tako da bi rada postavila neka pravila. Prosim, če se zdaj javite k besedi vsi, ki bi radi spregovorili o poročilu Jana. Imamo tri poročevalce v senci, ki so prisotni, enega ni. Eh, želi še kdo besedo? Kornelija, ki je četrta na seznamu. Še kdo? Torej, seznam govorcev je zdaj zaključen. Še kdo? Še gospod Nilsen. Zdaj pa konec. Uh, Eh, prosim poročevalce v senci, da ne govorijo o vseh podrobnostih, ampak da se osredotočijo na tisto, kar je zelo pomembno glede predlogov sprememb eh, pri poročilu. Kerstin je prva. Ja, dank, um, es... Hvala lepa, gospod predsednica. Res je, um, imamo malo časa, ampak to je prva razprava, ko imamo prvi pisni osnutek, ko smo imeli tudi že sestanek poročevalcev v senci, zato se že moramo vzeti čas, da spregovorimo o nekaterih točkah. Vseeno sem lahko kratka. Vedno znova sem opozarjala na odločilne točke, ki so pomembne za našo skupino socialdemokratov. Veseli me, da je poročevalec v nekaterih ali večjih vprašanjih eh, opozoril na to, da so teme med seboj zelo povezane. E, tukaj naj omenim e, primer spodbujanja infrastrukture. Rekli smo, da mora ostati še naprej možno, da tudi v bogatejših regijah to ostane. To je za, bistven, za nas bistvenega pomena. Še nekaj me veseli, gre za spodbujanje tudi velikih podjetij, dejansko uh, imajo ta trenutno na razpolago premalo sredstev, ne smemo kar nasplošno vse skupaj prepovedati, eh, kaj ti vemo, da podjetja tukaj potrebujejo podporo na določenih eh, pri določenih sektorjih, kajti tu želimo odpraviti eh, ovire konkurencije tudi glede tematskega sredotočanja se v glavnem strinjamo z poročevalcem, strinjamo s temi 80 odstotki za bogatejše regije. To se nam zdi tematsko gledano preveč osko. V okviru tematskih ciljev bomo si tudi morali še naprej prizadevati, to sem tudi vedno znova poudarjala. Kar se tiče prednostnih nalog pri investicijah, pa moramo tudi o tem še bolj podrobno razmisliti. Še vedno je potrebno spodbujati podjetja, dobro demografske spremembe, lepo je, da to vedno znova omenjamo, potem tudi turizem, pa tudi kultura. In eh, ponovila bom tudi naslednje. Pomembna je koncentracija za glavne cilje, ne smemo pa pozabiti na klasične cilje, ki so omenjeni v drugem členu. Tega ne smemo izgubiti izpred oči idejo, da bi javni prevoz uvrstili pod cilj 4 k tematskim prioritetam. To se mi zdi dober predlog in uh, mu nudim so podporo. Tudi pri spodbujanju mest se zelo strinjamo, uh, kar se tiče foruma, pa tudi kar se tiče ideje o tem, da bi zagotovili trajnostni mestni razvoj, cilje na tem področju in da to prepustimo mestom obstaja ena razlika, kar se tiče naša stališča. Namreč, ko gre za gradnjo uh, cevovodov z, iz skladov IRDF, e mi smo do tega zelo kritični, mislimo, da se ta sredstva ne bi smela uporabljati za, ta namena, uh, za te namene. Dobro bi bilo, če bi poleg treh ciljev imeli še četrti cilj, uh, ki bi ga regije lahko izbrale same. To bi resnično pomenilo pravo prožnost. V glavne pa se mi zdi, da smo na dobri poti in prepričana sem, da bomo uspeli doseči dober končni rezultat. Eh, Hvala. Karim Adeli. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsednica, tudi sama bi se rada zahvalila gospodu Olbrihtu za upravljeno delo. Hvala lepa za vse, tudi v funkciji poročevalke v senci, ki jo upravljam. Vesela sem, da je izpostavil več prednostnih nalog glede financiranja. Poleg tega je spostavil tudi vprašanje trajnostnega razvoja v urbanih okoljih, omenja tudi platformo. Vseeno pa se mi zdi, da ko gre za ekološko vprašanje, obstajajo določene pomankljivosti. Pomankljivosti tudi, ko gre za evropske zaveze z področja EU 2020, predvsem v luči zelenih naložb. Potem pa je tu še direktiva ETS, Evropski cilji so sicer tu omenjeni, ampak premalo odločno. Do leta 2020 naj bi za 20 odstotkov zmanjšali porabo elektrike. Niste omenili spremembo direktive o energetski učinkovitosti. Za 20 odstotkov naj bi povečali tudi delež obnovljivih virov energije. Četrti in deveti člen v direktivi sta pomembna, po mojem mnenju omenjata namreč prehodne regije, tudi najmanj razvite regije. Tako da, gospod Olbricht, premalo ste vključili te cilje. In če tega ne boste storili, potem boste zanemarili na milijone lokalnih delovnih mest. Zato se mi zdi, da bi morali spremeniti smer v tem poročilu. Poleg tega se mi zdi res nenavadno. Mhm to, da želite razširiti možnost uporabe teh skladov tudi na velika podjetja. Racionalizirati je treba javne izdatke, majhna in srednje velika podjetja ter mikropodjetja imajo v tem trenutku zelo malo možnosti za koriščenje strukturnih skladov v nasprotju z velikimi podjetji, ta podjetja nimajo na voljo dovolj lastnih sredstev za nadaljni razvoj, je pa res, da ta podjetja igrajo vodilno vlogo v našem gospodarstvu. Zato bi morali strukturne sklade dati na voljo majhnim, srednjim, velikim podjetjem in mikropodjetjem. S tem bi sprostili tudi njihov razvojni, ustvarjalni potencial. Sočasno pa bi, naj povem kar v tem odboru, jasno odgovorili tudi na zahteve iz akta o malih podjetjih, ki pravi, da moramo najprej misliti majhno, šele zatem se lahko razvijamo bolj obsežno. To je najbolj pomembno in naš odbor bi moral spodbujati točno ta vidik. Hvala lepa. Uh, Hvala. Zdaj pa po dve minuti za vse naslednje tri govorce. Kornelija je prva. Ja, vielen Dank. Ähm Hvala lepa. Najprej, obstaja cela vrsta stvari, s katerimi se lahko strinjamo. Kot eh, poročevalci v senci smo se odločili za to, da bomo infrastrukturo razširili tudi na velika podjetja. Teh ne smemo izključiti. Ne na zadnje je v pristojnosti držav članic in pa regij, eh, da pogledajo, kaj pa če želijo podpirati. Pomembno je kultura, šport, turizem, to se nam zdi popolnoma pravilno, s tem se strinjamo. Javni prevoz, eh, tudi tukaj vas popolnoma podpiramo, to je jasno. Energetska učinkovitost prav tako mora ostati in eh, to, tukaj si moramo resnično prizadevati. Potem pa še, kje se ne strinjamo. Ne strinjamo se pri tematskih ciljih kakor veste, um, se s temi procenti, ki jih tukaj vedno znova naštevamo, ne strinjam popolnoma. Če imamo tematske cilje, potem tematske cilje imamo in konec, jih je potrebno resnično izkoristiti in nobene utemelitve ni za to, zakaj bi nek tematski cilj uh, bolj ali manj spadal v to znamenito strategijo za Evropo 2020 kot eh, kakšen drug cilj. Mislim, da bi tukaj morali imeti nek splošen pristop in s tem bi vse skupaj postalo bolj razumno. Potem urbani razvoj. Vaš pristop lahko podpremo. O tem smo veliko razpravljali v predhodnih sejah. Eh, potem še ti naftovodi in pa tobak. Eh, žal mi je, ampak tukaj se resnično ne moremo strinjati, ampak tako pač je v življenju. Pripričana sem, da nam bo uspelo doseči marsikateri kompromis, no in dobili boste seveda tudi naše predloge sprememb, s katerimi boste lahko imeli veliko veselja. Peter Simon. Ja, herzlichen Dank, vielen Dank. Hvala lepa, hvala lepa poročevalcu za uh, ta zanimiv osnutek, spregovoril bom o dveh točkah. Izredno pozdravljam to, da pri pojmu funkcionalni urbani prostori, da ta pojem tako povdarjamo, kaj ti mestni razvoj se ne konča pri mejah mest, ampak to zauzema tudi mesta, več mest in tudi podeželje. Jaz bi šel še korak dlje. Če želimo bolje odražati različne modele regionalnega razvoja, če želimo bolje izkoristiti ta novi inštrument, bi morali razmisliti o tem, da funkcionalne urbane prostore razširimo še z drugimi funkcionalnimi prostori. Ehm, govorim naprimer o povezanih eh, turističnih prostorih, ki niso mesta, ampak že imajo nek funkcionalni prostor pomen, enak kot ga imajo lahko mesta v drugačnem kontekstu. Zato mislim, da bi to vse skupaj lahko razširili. V zvezi s tem bom uložil tudi predlog spremembe in dobro bi bilo, če bi dosegli dogovor glede tega. Še drug razmislek v zvezi z petimi odstotki za integrirane teritorijalne naložbe. Lahko bi razmislili o tem, da to ne bi določili na ravni nacionalnih držav, ampak na ravni operat, uh, operativnih programov. Istočasno pa lahko razmislimo o tem, ali ne bi morda mesta in regije, ki imajo ustrezne strukture in voljo, tukaj prevzele uh, upravljanje teh ITI. Na ta način bi upravljanje sredstev upravljali na podoben način, kot smo jih upravljali pri, um, pri inicijativi za mesta, naprimer. Tudi o tem bi lahko še nadalje razpravljali. Uh, da, še gospod Nilsson, zelo kratek bom. Rad bi poročevalcu podal uh, svoje izkušnje uh, eh, z švedske. Uh, Eh, to, da vključimo šport, kulturo in turizem, je zelo pomembno. Za nekatera mesta je to edini vir dohodka oziroma edina vrsta industrije in to resnično moramo podpreti. Potem infrastruktura. O tem je težko razpravljati, ker to vključuje veliko denarja. Ampak naše regije na severu so po definiciji bogate, ampak eh, zelo redko poseljene zato bi bilo pomembno, da uvedemo širokopasovni internet, naprimer, in da zagotovimo podporo za to vrstno infrastrukturo. E, to bi bilo strateško zelo pomembno. Mm, ti dve točki torej zelo podpiram. Hvala. Še Nikolas Martin v imenu komisije za tri minute morda. Thank you, Chair. Hvala. Rad bi povedal, da eh, nekateri predlogi poročevalca gredo v smeri, ki je sprejemljiva za komisijo, še posebej glede eh, mestnih tem. Eh, tam vidimo potrebo po razširitvi možnosti, po pojasnjevanju določenih zadev. Mi se zauzimamo za urbana območja, ne za funkcionalna območja urbana območja. Eh, tudi platforma ima še določen potencial, da se vlaga v trajnostni mestni razvoj. Tukaj še obstajajo možnosti. Nekaj težav pa imamo z razširitvijo obsega. Tukaj, da bi se odprli, eh, da bi sredstva dali na voljo tudi velikim podjetjem, eh, tukaj ne bi potem bilo nobenih eh, omejitev, ne vem, kako bi eh, zagotovili potem, da bi se šplala. Ta eh, predlog spremembe si želi samo dostopa za velika podjetja, ampak brez omejitev in proti temu smo v komisiji. Potem glede uh, bolj razvitih regij, te že imajo infrastrukturo, uh, in uh, predlog komisije omogoča, da se razvije uh, še dodatna manjša infrastruktura in mislim, da bi to morali ohraniti. Glede tobaka, razlog, uh, da smo to vključili, je v tem, da je to način, da zagotovimo, da ne bo nobenih naložb v tobačno industrijo. In to je v skladu s harmoniziranim pristopom evropskih politik potem da se posebej omeni kultura, uh, turizem in šport, to po našem mnenju ni potrebno, kajti to je že vključeno v člen 3.1.d. In mislim, da ne bi dali pravega sporočila, če bi vse to vključili v tem predlogu. To so investicijska področja, ki so pomembna. Uh, z teritorijalnega vidika, vendar pa se ne osredotočamo na to. In Evropska unija na teh področjih ne bo povečala svoje konkurenčnosti. Eh, pa še ETS. Eh, ne bi smeli spodkopavati eh, tega sistema. Pa še dve kratki točki za zaključek. Temansko osredotočanje. Poročevalec je tukaj trikrat uh, eh, razvodenil stvari, zmanjšal je odstotke, uh, povečal je tematske cilje, ki so povezani z odstotki in pa uh, zapisal nekaj v zvezi z urbano mobilnostjo. Mislim, da je tudi to uh, zmanjšalo pomen uh, tematske osredotočenosti. Uh, je pa to način, kako uh, Eh, bi bolje uporabili evropska sredstva. Investicijsk, investicijske prioritete, to so uh, eh, cili, gre za to, da uh, z naložbami dosežemo jasne cilje, to lahko pojasnimo, vendar pa ne smemo teh ciljev še razširiti prek meja naših zmožnosti. Hvala. Hvala komisija. Jan, uh, dve, tri minute, da uh, poveš, čim se strinjaš, čim se ne strinjaš. Hvala. The... Pri družbenih uh, vedah strukturna filozofija pomeni, da se strinjamo glede globoke strukture. Tukaj se torej strinjamo, bolj na površju pa se ne strinjamo. Nasplošno pa se želim zahvaliti za to zelo plodno razpravo, za konstruktivne pripombe. Ta, e, te so pokazale na razlike, ki jih še imamo, predvsem s komisijo. Reakcija mojih kolegov je bila, e, da lahko vključimo e, šport, turizem in kulturo, da je to nekaj, kar si zasluži našo pozornost. Eh, v skupini imamo soglasje glede IRDF, o tem bomo še razpravljali z državami članicami. Sam sem se že srečal z njimi in eh, tiste države članice, ki so v osnovi protikohezijsko usmerjene, so tukaj podprle moj eh, predlog. To je bilo zelo zanimivo in dobili smo tudi številne zanimive ideje. Pa še splošne pripombe. Eh, splošen pristop mojega poročila je, da se o podrobnostih ne bi smeli odločati v Bruslu. Morali bi um, si postaviti neke cilje, potem pa zahtevati od držav članic in od regij, da same opredelijo način, kako bodo to dosegle. Ne bi smeli vse v podrobnosti določiti. Eh, na ta način se zelo skrči prožnost. Sam si prizadevam za več fleksibilnosti pri tematskih ciljih. Eh, vi pa ste to imenovali eh, nekakšna razvodenitev. To je uh, uh, torej problem. Moramo biti strogi pri nadzoru, pri pogojevanju, ne smemo pa se vnaprej o vsem odločati in uh, za države članice uh, določiti način, kako to doseči. Ali si želimo več delovnih mest? Seveda, ampak kdo jih lahko ustvari? V eni državi članici so to lahko samo uh, majhna in srednja velika podjetja, v drugi državi članici pa eno veliko podjetje, naprimer, ustvari tisoč delovnih mest. Seveda so v, sred, v, v središču uh, Eh, majhna in srednja velika podjetja, ampak osredotočati se moramo na rast in delovna mesta. O tem se bomo še pogovarjali z zelenimi. Pravzaprav ne gre za uh, problem metode, ampak uh, bolj za problem ETS. Uh, tukaj ne bom razpravljal o podrobnostih, tudi o tobaku. Uh, ne želim razpravljati tukaj, še vedno ne razumem, zakaj je to vključeno tukaj. To je splošni vidik evropskih politik. E, jasno je, da ne smemo vlagati e, v tobačno industrijo. Zakaj bi moralo biti to izredno omenjeno e, prav pri RDF? Ne vem. Mislim, da smo v dobrem začetnem položaju. E, če bi se o vsem strinjali že od začetka, o čem bi se potem sploh lahko pogajali. E, zdaj se moramo skupaj z državami članicami in komisijo odločiti e, oziroma bolje opredeliti določene elemente in prepričan sem, da bomo našli rešitev. To je tako kot pri infrastrukturi. Tudi v bolj razvitih regijah je lahko neka nova infrastruktura zelo inovativna. In zakaj ne bi dovolili državam članicam, da se same odločajo o tem? Zakaj je ta možnost od vsega začetka zaprta? Tega ne razumem. Želimo si več prožnosti, želimo si, da bi bil sistem bolj odprt, hkrati pa tudi bolj strok pri doseganju ciljev Evropske unije. Hvala. Uh, Hvala lepa. S tem bomo raz, to razpravo zaključili. Seveda bomo pri razpravah o splošnih uredbah morali ponovno spregovoriti o nekaterih vidikih. Ampak ker praz, praktično štejemo sekunde in ker Petra Zelarja še ni, bi želel. Bi želela povabiti poročevalca za splošno uredbo, če lahko spregovorite sedaj. Osredotočili se bomo na skupni strateški okvir, verjetno pa bi želeli predstaviti tudi predloge sprememb, ki še niso v osnutku poročila. Torej, karkoli se vam zdi pomembno, o tem lahko danes pregovorite. Se pravi, sedaj bomo prešli na točko 12, Lambert in Konstanca. Eh, ja, hvala lepa, gospa predsedujoča, za vašo hitrost, če že v prvi uri obravnavamo točko 12. Ja, lahko sem še hitrejša, veste. No, sedaj pa resno. Jaz smo eh, pri žogi, razprave potekajo, razpravljamo o delovnem dokumentu, o ključnih točkah, lahko bi že spregovorili o prvem svežnju predlogo sprememb. Vesel, vesel sem, da smo v zadnjih tednih in v Štrasburu imeli možnost, da smo se sestali s pročevalci v senci, da smo si lahko gledali predloge sprememb in ugotovil sem, da če preživiš nekaj časa za pojasnjevanje, potem lahko to deluje, tako da na koncu ne dobimo 2000 predlogov sprememb, eh, ki bi popravljali stvari, ki so jo tako ali tako že jasne. če delamo korak za korakom in če potem skušamo uvrstiti glasovanje na dnevni red eh, julija, potem eh, bo to zelo dobro. Kakor je povedal gospod Olbrih pri svoji uh, uredbi, gre tukaj za uh, razpravo, gre za vključitev ključnih točk Evropskega parlamenta, uh, v razpravo in eh, če bomo glasovali o naših uredbah, bomo lahko naše stališče predstavili tudi v pogajanjih s svetom in komisijo. V svetu obstaja neka težnja, no kasneje se bomo pogovarjali tudi z komisarjem in pa z ministrom za, z, za Evropske zadeve z Danske, eh, Torej, z njima se bomo pogovarjali o njunih predlogih, o njihovem napredku. Ne želimo, da se nekaj soglasno sprejme v svetu, pa potem tega ne moremo spet načeti, načeti čeprav gre za postopek soodločanja. Zato prosim kolege naj preberejo naše predloge sprememb, preden unesejo svoje naj poskrbimo za to, da ne bo prišlo do podvojevanja. Ne želim dobivati eh, svežnje stotih predlogov sprememb, nekateri kolegi so tukaj zelo vneti, ampak eh, to ne deluje nujno. No še nekaj, gospa predsednica. Danes se bova skupaj z um, Konstance osredotočila na CSF. Ja, trenutno imamo v zvezi s tem že besedilo v členih, tako da lahko to besedilo spremenimo. In to tudi jasno kaže na to, zakaj smo to želeli spremeniti uvrstiti v pravni del. Sedaj vemo, kako ta načela in člene delujejo v praksi, kako bi vse skupaj morali razumeti. Na ta način lahko naša politika postane otipljiva in takšna, da jo lahko sporočamo. To je zelo pomembno v času, ko govorimo o investicijah, o rasti in pa zaposlovanju. Eh, imamo številne prilagojene postopke, s katerimi bomo lahko poskrbeli za več sinergije kot prej. Ampak razumem, da ko smo v zvezi s tem uložili predlog spremembe, da, smo, da ste si morali to bolj poglobljeno ogledati. Zato smo se odločili, da bomo omogočili en teden več za ta en predlog spremembe, da ga boste lahko prebrali. Na razpolago smo vam za dodatna pojasnila, poročevalci v senci, pa tudi vsak drug je dobrodošel pri nas. Na ta način bomo izboljšali predloge sprememb. Takšno je torej trenutno stanje. Upam, da se bo tudi predsedujoča s tem strinjala. Samo še nekaj besed. Sedaj imamo štiri poglavja in gre za to, da ponovno se odločamo za horizontalna načela. Gre za sinergije, gre za koordinacijo skladov v okviru obzorja 2020. Želimo stopnišče do odličnosti, želimo v znanost usmerjeno družbo. Gre za pomembne infrastrukture, inštrumente, gre za NPI, ETF, eh, v zonalnih mejah, gre za koordinacijo. Gre za izvajanje te koordinacije. Zato je pametno, da ne ponavljamo vsebine, ampak da poudarjamo delo, ki smo ga opravili v zadnjih mm, tednih. Na no, koncu povem še to. S Konstanco niso preprosto sledila postopkom ampak sva si ogledala predloge sprememb na poglobljen način, nisva vnašala novih točk, ampak sva pojasnevala nekatere pravne vidike, zaprosila sva za nekaj pojasnil spravne službe parlamenta in zato bova uložila nekaj predlogov sprememb, zato da bi poskrbela za več jasnosti in podala bova tudi nekaj novih predlogov, ampak o tem bomo lahko vprašali. Sva govorili kasneje, ko bomo obravnavali celoten svežen predlogo sprememb. In kompromisov. No, trenutno je to eh, vse, kar imam za povedati, Konstance pa lahko še kaj doda. Ja, predsedujoča vam to dovoli. Hvala lepa. Ja, nimam kaj veliko za dodati, morda nekaj v zvezi s predlogom ki sprememb, o katerih je spregovoril Lambert na koncu. Obstaja nek politično pomemben predlog spremembe, gre za uvedbo kodeksa ravnanja. Kot parlament moramo pokazati jasno voljo, da želimo ta kodeks ravnanja. Tukaj je še enkrat omenjeno načelo partnerstva, potem tudi uh, upravljanje v več ravneh, pa še nekaj tehničnih prilagoditev, ki pa prav tako niso nepomembne. Še nekaj o splošnem strateškem okvirju. No, sekretarjat je tukaj resnično delal zelo marljivo. Zahvaljujem se vsem, ki so uh, se ure in ure s tem ukvarjali. No, besedilo, ki smo ga predložili, so predelali in ga oblikovali tako, da so možno dodatne spremembe. Dobili ste eh, um, e-mail v zvezi s tem, kako bi naj eh, vnašali te spremembe, kako bi naj se skupaj delovali in danes boste dobili še eno elektronsko pošto. pravna služba bo še enkrat eh, jasno povedala, kako naj vse skupaj izgleda, tako da bomo imeli tudi neke resnično pravno korektne obeseditve pri tem strateškem okviru. Potem nekaj smo izuzeli, naprimer bivši, bivša poglav je štiri, trenutno ne vidimo nobene potrebe, uh, zato da bi tematske cilje še enkrat eh, uvrstili v prioritetne osi, zato smo to tukaj izpustili. Pomembno pa je, da ohranimo preostala štiri poglavja tudi pri tem skupnem strateškem okvirju. To je trenutno najpomembneje. Kar se tiče vprašanja, kako sedaj obravnavati predloge sprememb. Eh, poleg tega, kar je povedal Lambert, naj povem še naslednje. Trenutno številni sogovorniki iščejo sogovornike iz odbora regi in eh, med temi so tudi zastopniki držav članic. Z vidika poročevalcev ni smiselno, če kolegi prevzemajo predloge sprememb sveta in te potem vnašajo kot predloge sprememb. Dobro, to lahko naredijo, ampak to nam vzame manevrski prostor pri pogajanjih. Vsi vemo, da pogajanja potekajo po naslednjem načelu. Jaz ti dam to, če dobimo od tebe nekaj drugega. Če pa si že v začetku vzamemo vse karte, potem nimam nobenih uh, izhodišča za pogajanja. Vsi ste sami dovolj pametni, zato da veste, da potrebujemo ta manevrski prostor pri pogajanjih. Kakor je povedal Jan in pa Lambert, smo na začetku pogajanj. 9. julija želimo glasovati in želimo izkoristiti to zgodovinsko možnost, da prvič odločamo v postopku so odločanja o regionalni politiki. Pa še neko opozorilo v zvezi z skupnim strateškim okvirom. Tukaj dejansko stopamo na neko novo ozemlje. Dejansko smo prevzeli del inicijative v parlamentu, del zakonodajne pobude. Del zakonodaje smo sami predlagali, to je nekaj novega in zato smo lahko vsi skupaj na to ponosni. Sedaj moramo samo še poskrbeti za to, da bomo vse skupaj ustrezno sprejeli in da se bomo pogajali. Dobro, hvala. Hvala, Konstance. Imamo dva pročevalca v senci. Prvi je Ivar Goodman iz. Hvala lepa. Res je, razprave v Strasburu so bile dobre tako da smo lahko eh, razjasnili marsikaj, kar je bilo pomembno tudi za moje kolege. Včasih je dobro dobiti informacije o tem, kaj se dogaja na drugi strani. Če ima kdo kakšne stike z ministrstvi in pa z vladami, eh, ja, vsi tisti vedo, da eh, pogajanja še niso tukaj določena. Eh, dobro bi bilo, če bi nekdo imel v pogled v stvari, s katerim se mi tukaj ne ukvarjamo. Tako naprimer eh, dokon, pripravlja tudi aneks 2, eh, predsedstvo in pa predstavniki držav se v glavnem ukvarjajo s tem. No, dejansko se v svetu niso ukvarjali z našimi prednostnimi nalogami, z vprašanji, s katerimi se ukvarjamo mi tukaj. Dobro, oni se bodo morda bolj ukvarjali z finančnimi vidiki, mi pa s tematskimi vidiki. Ampak dobro je, da na koncu dobimo dobro zakonodajo. Obstajajo pa tudi nekatere vrzeli, ki bi jih želel tukaj izpostaviti. Imam podatke za 1. maj. Mm, hitro, bo, hitro vam bom te podatke ponudil, ampak ne vem, ali so, je možno to financiranje v socialnem skladu, skladu za regionalni razvoj in tako naprej. Eno izmed vprašanj, s katerimi se sploh ne uh, ukvarjamo tukaj, je restija likvidit. Um, to vprašanje bi lahko bilo zelo resno, ko bomo končali to perspektivo za leto 2013. To ima tudi vpliv na nov večletni finančni okvir. Sam bi predlagal, da najdemo čas, da spregovorimo o tem. Gre za do 209 milijard evrov. Nekateri pravijo, to je res te ali ki ide, to ni potrebno plačati, ampak če si ogledate trenutno uredbo 1083, vemo, da gre za pravilo N, N plus 1 in vemo, kakšen predlog se je vsega, pojavil v zvezi za strukturnimi skladi, nekatere države so izpolnile določbe v zvezi z N plus 2 in komisija je potem eh, lahko izplačala samo del denarja, zato smo imeli nekaj finančnih težav. V zvezi z vprašanjem, o katerem razpravljamo danes, naj povem, da se popolnoma strinjam s tem, da je ta skupni strateški okvir nekaj, kar spada v aneks. prebral sem to razlago in eh, ne gre za enak pravni pristop, kot pa pri glavnem besedilu. Zato podpiram to idejo o aneksu. Vem, da so nekateri proti, ampak jaz se s to idejo strinjam. Pa še nekaj drugega. Ne vem. Uh, kakšen bo izid nekega drugega poročila. No, um, postavlja se vprašanje, kako bo ta denar sedaj dodeljen. Tukaj bomo morali biti jasni. Če bo nekdo mislil, da bo ta denar dodeljevan na enak način kot pri hesijskem skladu, potem se to ne bo zgodilo. Deset odstotkov bo šlo na trg. Če boste dobri, boste imeli dostop, če ne, pa ga ne boste imeli. Tukaj moramo biti odkriti. Strinjam se s Konstancem. Veliko je lobistov, ki, nas, ki pritiskajo na nas. Ampak tukaj uh, teh sredstev ne bo, če jaz se skupaj razumem prav. Dobro bi bilo, če bi vsi projekti bili razdeljeni na 27 držav članic, ampak eh, denarja ni dovolj za to, da bi lahko pokrili vse. No pa še nekaj. DDV. Predlog komisije je zelo kompleksen, potem imamo tudi trenutno situacijo in pa predlog poročevalcev. Tri možnosti, da ostanemo tako, kot je pri DDV, da sprejmemo tretji odstavek 55. člena iz predloga komisije ali pa, da podpremo naše poročevalce. Um, predlagam, da se odločimo za zadnje, kajti to bi pomenilo več denarja za upravičence. Ni dobro, da je to del kohezijskih skladov, pa bo to tako pa bo to takoj obdavčeno in bomo dobili manj denarja za projekte kot takšne. No, predlagam, da podpremo naše poročevalce pri tem zelo resnem finančnem vprašanju. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Vlasak, želite tudi vi besedo? Děkuji eh, za slovo, paní předsedkyně. Eh, já s dovolením. Hvala lepa. Naj omenim nekatere vidike, ki jih je potrebno še natančneje določiti. Gre za vprašanje rezerve za um, učinkovitost. Tukaj ni ustreznih spodbud, vse skupaj bi morali ustvariti na nacionalni ravni in, to, in poskrbeti za to, da bo to učinkovito za programe. Uh, Potem D9, kakor je omenil že Ivar. Možno zato vključimo v večjeci finančni okvir, v splošni dokument. Dobro je, da DDV vključimo tukaj. Potem tudi to pravilo, N plus X, kako to opisati. Mislim, da vse skupaj ne bi smelo biti preveč strogo določeno. Potrebujemo več prožnosti na računalnih ravnih. In potem še zgornja meja za Evropski socialni sklad. Tukaj obstajata dve možnosti. ali bi določili neko enotno raven za vse tipe regij ali pa da bi znižali delež, um, odstotni delež za posamezne vrste regij. Morda bi o tem lahko razpravljali na nacionalni ravni, ko se bomo, ko se, ko se bomo pogovarjali o mm, partnerskih dogovorih. Potem še nekaj. Ko gre za cilje pri naših skladih, bi morali harmonizirati mm, raven sofinanciranja eh, do stopnje 85 odstotkov. In pa še zadnja pripomba, gre za odnos med kohezijskimi skladi in pa drugimi programi, kot naprimer obzorje za leto 2020. To moramo uskladiti, eh, no sicer sem pa v glavnem zadovoljen z potekom pogajanj. Hvala lepa, kolegi. Naj vam povem, da bomo zaključili seznam govornikov, no še Kornelija Ens in pa Peter. Dve minuti. Hvala lepa. Ja, začela bom s tem, kar je najbolj sporno. Ko ne vemo, eh, kdo plača kaj. Imam problem, ko gre za predhodno oziroma ex ante pogojevanje. Mislim, da bi morali eh, ali vse črtati. Sama nisem zadovoljna s tem eh, predlogom in ne vidim te dodane vrednosti. Načeloma imamo pomisleke pri sistemu sankcij, če to ni povezano z kohezijsko politiko, tudi pri ex ante. To se mi zdi problematično, da bi tukaj eh, razmišljali o sankcijah. Eh, potem ta rezerva za rezultate, to mora stran, to je jasno, potem tudi kodeks ravnanja, to se mi zdi izredno pomembno. Ne vemo, ali bi to bilo urejeno v okviru delegiranih aktov ali ne. Potem smo se odločili za to, to se bi se mi zdela dobra rešitev, ampak eh, morali bi razmisliti tudi o drugačnih rešitvah. Uh, Strinjam se tudi pri strateškem okviru. Vsebino, vsebine, ki so tam zapisane, so dobre in zato želim poročevalcem čestitati. Še vedno pa se ne strinjamo z zaključnimi besedami, akreditacija in pa končni letni obračun. Številni ljudje so povedali, da je ta letni obračun nekaj zelo nevarnega, kajti kasneje ne moremo nič več spremeniti. Če bomo, naprimer, postavili rok 10. Eh, oktober ali 1. november, potem je ta rok izredno problematičen in to povzroča tudi to, da se projekte izvaja samo še eno leto. To ne more biti naš cilj. Tukaj se mora nekaj spremeniti, tukaj moramo ukrepati. Potem še finančni instrumenti. Ne vem, če je to bilo dobro premišljeno. Dobro bi bilo, če bi o tem še več razpravljali. Dobro je, da imamo nove finančne instrumente, ampak eh, v zvezi s temi instrumenti so povezane tudi določene grožnje. Toliko z moje strani. Hvala, Peter Siman. Hvala. Dva vidika bi omenil. Uh, kot sem že prej povedal, pozdravljam načela uh, upravljanja na, večnih, na večjih ravneh, tudi jasno določanje ciljev, potem priprava partnerskih dogovorov, kakor tudi pri vseh fazah izvajanja ukrepov. No, če želimo biti dosledni pri tem pristopu, pa se zauzemam tudi za to, da um, pripravo kodeksa ne prepustimo komisije, ampak da tudi parlament zastavi minimalne kriterije za eh, partnerske dogovore in da bo to potem tudi upoštevano pri partnerskih dogovorih in pa operativnih programih. Potem še vidik poenostavljanja uredbe. O tem smo večkrat razpravljali tudi z lokalnimi in regionalnimi strokovnjaki. Če si ogledam obstoječe predloge, če to primerjam z trenutnim izvajanjem pri regionalnih in lokalnih um, organih, dobim občutek, da vse skupaj ne bo pripeljalo do poenostavitve, ampak do še več birokracije. Zato bi morali še enkrat uh, razpravljati o teh možnostih nadzora, o upravljanju in o možnostih izboljšave. Hvala lepa, zanima me, če želi še komisija besedo. Hvala, predsednica. No, ker bo kmalo prišel komisar Han v ta odbor in ker bo prav gotovo povedal nekaj o CSF, sam ne bom spregovoril o tem. Seveda smo videli osnutek dokumenta. Aneks smo se ogledali šele pred kratkim, zato se vsega skupaj nismo uspeli podrobno preučiti. No, zato se bom omejil samo na dve točke v zvezi za CSF. Najprej, dokument je povezan za predlogi, da se spremeni eh, tudi besedilo CPR, tudi da bi spremenili besedilo v zvezi z eh, definicijo CSF. In uh, zato se bojim, da obstaja nekaj nesporazumov v zvezi s tem, kaj bi naj naredil CSF. Predlog spremembe govori o usklajevanju in uravnoteževanju um, prednostnih investicij. Vse skupaj je povezano tudi z dokumentom komisije. No, eh, prednostne naložbe so nekaj, kar je specifično za kohezijsko politiko. CSF pa želi pod pokriti vseh pet skladov. Zato tukaj ta referenca ni pravilna. Potem te prednostne naložbe so zasidrane v tematskih ciljih. Gre za bolj podrobni opis naših ciljev. Komisiji se zdi, da je ta skupni strateški okvir, v glavnem namenjen temu, da določi, kako lahko ta sredstva prispevajo k tematskim ciljem v kontekstu posameznih skladov. Na ta način bomo dobili konkretne in specifične določbe glede tega, kako lahko ti skladi podpirajo specifične tipe naložb z skupnimi cilji. Naj povem še nekaj v zvezi z eh, predlogi sprememb v zvezi z temi skupnimi določbami. No, to danes zjutraj ni bilo omenjeno. Komisiji pa se zdi naslednja točka izredno pomembna. Namreč gre za izbris 20. člena, ki govori o uh, okviru rezultatov. V predlogih sprememb vidimo izbris tako, Eh, člena 18 o rezervi za sistem in pa eh, izbris člena 20, ki govori o okviru rezultatov. Prosim, poročevalce, naj si to, naj o tem ponovno razmislijo. Ta okvir je eden izmed glavnih mehanizmov za to, da smo lahko osredotočeni na rezultate. To je v srčiki predloga komisije. Rezerva za sistem pa je eden izmed elementov, ki spodbuja dobre rezultate. Obstajajo pa tudi drugi elementi, ki so povezani s tem okvirom, naprimer eh, možnost odpovedovanja plačil eh, v določenih eh, okoliščinah ali pa popravki. No, ampak ta okvir sam je temeljni vidik in temeljna sila, ki spodbuja celoten proces pripravljanja programov in izvajanja programov programov. Ti naj bodo osredotočeni na rezultate in resnično bi mm, spodkopalo ta bistveni cilj, če bi izbrisali omenjena člena. No, morda želijo poročevalci podati končne pripombe. Eh, ja, no, sam se želim zahvaliti za to jutranjo razpravo. No, postopek v glavnem podpirajo vsi govorniki, tudi skupni strateški okvir in pa prilagojeni pristopek, ki smo ga predlagali, da torej damo ta en dodatni teden za predloge sprememb. Dobro je, da imamo tesno časovnico, pa tudi to, da se strinjamo glede ključnih vidikov. No, vidim, da nekateri kolegi že razmišljajo o pogajanjih, o tem, kako lahko pridosežemo najboljši rezultat. Tudi gospod Vlasak je spregovoril o tem. To je res. Moramo imeti dobro izhodišče. Dobro moramo predstaviti naša stališča. Na ta način bomo dobili dober svežen. Sem optimističen. Samo še nekaj, gospa Ernst, ja, nekatere točke je potrebno še dodatno pojasniti, akreditacija naprimer. To je še vedno povezano z finančno uredbo, ki je sedaj v postopku obravnave in uh, lahko smo optimistični in upamo na čim prejšnji dogovor. Razmisliti je potrebno kako obravnavati informacije, ki prihajajo iz držav članic z novimi finančnimi inštrumenti. Vse skupaj je del novega procesa. Nismo spremenili veliko, ko gre za odstotni delež eh, za ESF, potem še ta rezerva za rezultate. Ja, če vi tega ne želite, potem ne bomo razmislili. O tem, kako to urediti, če vi tega ne želite. Nekatere države članice dobro načrtujejo svojo rast, eh, razvoj, to, kar krepi idejo tematske koncentracije. To potrebujemo ne potrebujemo nekakšnega tekmovanja. V krizi zato ni dobro, da spet vnašate te predloge. Mi tega ne želimo, to je jasno sporočilo parlamenta. Potem še DDV. Mi smo bili tukaj konkretni, držali smo se trenutne, upoštevali smo trenutno situacijo. Morda lahko še Konstance, kaj doda? Ja, to je dovolim. Hvala lepa. Lambert, naslednjič bom raje jaz začela. No, samo nekaj pripomb. Večino povedanega je že zajetega v predlogi sprememb DDF, sinergije, DDV, uh, eh, ex ante pogojnost. Eh, vse to so stvari, ki smo jih že vključili v predloge sprememb. Vprašanje letnega obračuna, kreditacije in tako naprej. Naj povem, da smo tukaj odvisni od finančne uredbe, o kateri se trenutno pogajamo. Zato prosim kolege, da naj ne vnašajo, ne ulagajo predlogov sprememb v zvezi s področji, za katera mi nismo pristojni. Pri določenih mestih, naprimer akreditaciji, smo odvisni od končnega rezultata pogajano finančni uredbi ko bomo dobili ta končni rezultat, bomo morali razmisliti o tem, ali imamo manevrski prostor za določene spremembe ali ne. Pa še na nekaj bi opozorila, če bomo dobili predloge za poenostavitve, no mi smo kot poročevalci na veliko razpravljali o tem, kolege smo vedno pozvali k temu, da naj predlagajo možnosti za poenostavitve, če te obstajajo. Vem pa, da ni enostavno vse skupaj poenostaviti. Če potegneš na eni strani, potem uh, eh, porušim ravnovesje na drugi strani in bo spet nekdo rekel, ne, to pa ne gre. To moramo upoštevati pri tej razpravi, kakšne bodo torej posledice naših ukrepov. No, če bomo pa dobili pametne predloge sprememb, ki bodo poskrbeli za poenostavitve, potem bodo ti prav gotovo dobrodošli, ne samo pri nas, ampak tudi pri komisiji in svetu. Potem še dva stavka v zvezi s tem, kar je povedala komisija. No, mi smo te key actions izuzeli, ker to nima nobene povezave, oziroma nobenega pojasnila ni, kaj bi to najsploh bilo. Mm. vabim komisijo k temu, da tukaj poda dodatna pojasnila. Trenutno potekajo intenzivne razprave in eh, zato bomo še videli, kakšen bo končen rezultat. Potem še performance reserve. Ja, dobro je, da je kohezijska politika usmerjena v rezultate, da se zauzemamo za to, da ne proizvajamo samo številk, ampak da poskrbimo tudi za, za rezultate. To je v interesu nas, to je v interesu nas vseh. Mm, predlog v zvezi z tem pa ni najboljši za dosego tega cilja. No, če se bomo spomnili česa pametnega, pa smo seveda se pripravljeni o tem pogajati z komisijo. Kako je povedal Jan, bomo počakali še na predloge sprememb kolegov in kolegic. Seveda bo pa to šele začetek pogajan z komisijo in svetom in na poti do neke nove kohezijske politike bomo morali še vsi poskrbiti za določene spremembe, zato da bomo dobili dober rezultat in zato da bo kohezijska politika dejansko usmerjena v prihodnost. Še en stavek. Ko kolegi govorijo o partnerskih pogodbah, potem govorite o pogodbah in ne o dogovorih. To je stališče sveta. Mi želimo pogodbe, ki bodo izpogojevane, ki bodo zavezujoče. In uh, zato moramo biti na to pozorni pri pogajanjih s svetom. Želimo, da bi bile regije in pa lokalne oblasti na naši strani. Pomembno pri pogajanjih o partnerskih pogodbah prosim, da v posameznih jezikih poskrbete za jasno razlikovanje med tem dvojem. Hvala lepa. The... Hvala lepa. Joachimu že oduzemamo čas, ampak še kdo besedo za 10 sekund? Še naslednje v zvezi z akreditacijami in uh, letnim obračunom, proti kateremu sem tako sovražno usmerjena. Uh, ali je resnično pametno, če naš odbor eh, glede tega ne reče ničesar, ali ne bi bilo dobro, če bi imeli vse glasovanje glede tega in eh, potem bi lahko sporočili, da se s tem ne strinjamo. Če tega ne bomo naredili, na kakšen način lahko spoh temu nasprotujemo, kaj je tukaj resnično gre za nika zelo negativnega. Če ne bomo ukrepali, to ne bo dobro. Vsaj taktično gledano se mi to zdi problematično. Ja, Kornelija, to je obžalovanja uredno, ampak imamo tukaj pač eh, poročilo Gresle o finančni uredbi, ki smo ga večinsko podprli. Parlament je trenutno v postopku soodločanja, v pogajanjih svetom. Eh, člen 56 eh, finančne uredbe zelo sporen. Tukaj govorimo tudi o tem mestu za akreditacije in parlament je tisti, ki ustraja pri tem. Ni svet tisti, ki želi to akreditacijsko mesto. To je pač odločitev, ki smo jo sprejeli v svetu. In sedaj je prepozno, da se kot odbor za regionalne zadeve eh, sedaj nekako vzamemo nazaj naše odločitve. V besedilu uredbe je jasno zapisano, da se z akreditacijskim mestom navezujemo na 56. člen finančne uredbe. Zakonodaja pa zakonodaja. Moramo se držati odločitev, ki smo jih sami sprejeli. Ne moremo kasneje reči, ne to sem mislila bolj splošno, ampak tu na tem specifičnem mestu tega nočem o tem bi morali razmišljati prej o tem, kakšne posledice bo to imelo za regionalno politiko. Sedaj lahko samo razmislimo o tem, ali bi morda gospa Gresle lahko doseglo kompromis s svetom, kar bo pa tudi težko. Hvala lepa. Danes popovdne po glasovanju se lahko o tem še pogovorimo, če se bo pojavila potreba kakšnih 15 minut, bomo lahko še temu namenili, ampak kolegice in kolegi, 7. juni je rok za uložitev predlogov sprememb v zvezi s splošno uredbo. Do 31. maja do 12. če se ne motim, lahko, ne, do 6. popovdne lahko za skupni referenčni okvir vlagate predloge sprememb. Naj še enkrat ponovim tisto, kar smo že večkrat slišali poseben postopek moramo uporabiti neklasičnega, to je predlagal sekretarjat. Navodila boste k malu prejeli strani sekretarjata. Tisti, ki želite uložiti predloge sprememb k skupnemu referenčnemu okviru, potem se prosim obrnite na sekretarjat, če imate kakršne koli dvome ali pomisleke. Sedaj pa Joachim Celer. Joachim, beseda je tvoja, izvoli. Äh, Hvala lepa. Hvala lepa, da ste dnevni red prilagodili temu, da imamo sedaj čas, da razpravljamo o spremembi uredbe o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje. Kratek bom. V odboru smo že trikrat spregovorili o tej spremembi uredbe, vmes smo imeli tudi predstavitev ILS v zvezi s tem. Odbor regije prav tako zauzel stališče v zvezi s tem. EZTS, ki so že bila eh, ustanovljena, so se tudi vključila v razpravo, številne regije načrtujejo nova evropska združenja, za teritorijalno sodelovanje. Tako da se zdi, da bodo EZTS na regionalni ravni v prihodnosti glavni inštrument za čezmejno sodelovanje, čez regionalno sodelovanje. Uredba, ki je pred nami, ima naslednjo prednost v zvezi z drugimi predlogi, v zvezi s strukturnimi skladi. Vse skupaj temelji namreč na uredbi iz leta 2006. E, ta uredba je spremenjena, razširjena in komisiji se zahvaljujem, da je upoštevala predloge iz regij, ki že delujejo v okviru ECTS in da je povečala nek obseg te uredbe za EZTS. Tako lahko sedaj v EZTS sodelujejo tudi javna podjetja, lahko obstajajo bilateralna EZTS na zunanjih mejah Evropske unije, ena država članica Evropske unije in tretja država lahko ustanovita EZTS. Tukaj ne gre samo za region, temo regionalne politike in pa strukturnih skladov. EZTS so nekaj, kar se jih uporablja tudi pri posameznih sektorjih, ekoinovacijah, eh, obzore 2020 in marsikje druge. Želimo si, da bi EZTS bili obravnavani kot pravni subjekt, da lahko sodelujejo pri razpisih pri specifičnih političnih eh, področjih, sektorskih področjih. In dobro je tudi to, da bi zmanjšali število teh eh, organov za odobritve, da bi vse skupaj zreducirali na pristop vse na enem mestu, tako da bodo tisti, ki želijo ustanoviti EZTS, eh, soočeni samo za enim organom na državo članico ne pa da morajo letati od vrat do vrat, zato da dobijo dovoljenje. Dobili smo tudi boljšo prilagoditev nacionalne zakonodaje, pričujoči uredbi. No, kar se tiče dosedaj, dosedanjega osnutka, ima ta široko podporo. Nekoliko zadržan je pa nažalost svet v zvezi s to spremenjeno uredbo o EZTS. Trenutno nam še ni uspelo uzvedeti, izvedeti, kakšno je stališče sveta. EZTS kot pravni subjekt morajo prevzeti tudi določeno, določen del odgovornosti in uh, zato morajo imeti regije, ki so ustanovile IZTS, e možnost za samostojno upravljanje uh, eh, letih. Nekatere države članice se bojijo, da bi tukaj uh, nekako prenašali uh, pristojnosti. Mi to vidimo drugače in upamo, da bomo se o tem še bolj podrobno lahko pogovorili z svetom, tako da bomo odpravili to vrstne pomisleke.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 Moram reči, da cenim delo, ki ga je upravil gospod Celer. Njegov delovni dokument je res izvrsten. Tudi predlogi sprememb so izjemno koristni, zato ker bomo z njimi dosegli cilj te uredbe in sicer vzpostavili bomo ta teritorijalna združenja. Ko je komisija predložila svoj predlog, se je sprožil postopek posvetovanja, več akterjev je bilo vključenih v ta posvetovanja. Poročevalec je v narekovajih uložil samo 23 predlogov sprememb, ampak s temi predlogi sprememb, kot rečeno, se znatno izboljšuje predlog uredbe. Naj omenim par predlogov sprememb. Najprej številka 1. Ta predlog spremembe je zelo dober. Nanaša se na to, katera podjetja, katera združenja naj bodo vključena. Gre za podjetja, ki zagotavljajo storitve splošnega gospodarskega pomena. Všeč mi je tudi predlog spremembe številka 5, ki govori o čezmejnem sodelovanju. Gospod poročevalec se je tega dotaknil že v svojem uvodnem nagovoru. Šesti predlog spremembe zna biti nekoliko sporen. Moram priznati, da ko sem ga prvič brala, sem imela določene pomisleke. Ko pa sem ta predlog spremembe postavila v širši kontekst, predvsem v kontekst prihodne finančne perspektive, pa se mi je zazdelo, da je tudi predlog spremembe številka šest dober in dobro umeščen. Tisti, ki ga niste prebrali, Predlog šest govori o tem, da bi združenja morali obravnavati kot univerzalno orodje za sodelovanje. Zato bi ta združenja morala biti upravičena do vseh sredstev in programov iz Unije. Ne vem, kakšno je stališče sveta glede tega. Popolnoma se strinjam s predlogom spremembe številka 8 in tudi z drugimi predlogi sprememb, zato ker poenostavljajo oziroma bolj natančno pojasnjujejo to besedilo. O parih predlogih sprememb se bomo verjetno še vsebinsko pogovarjali, v treh ali štirih, nedvomno pa jih moramo podpreti, zato ker bomo s tem izboljšali besedilo in ga poenostavili. Tako da bo tudi ta program bil deležen večje pozornosti v prihodnje. Hvala lepa, kolega Vlasak. Eh, ja, Hvala lepa, gospa predsednica. Moram reči, da sem zelo zadovoljen s tem poročilom. Večina naših predlogov se odraža v tem poročilu. Strinjam se tudi s predloge sprememb, ki govorijo o tem, da bi morali poenostaviti sistem DDV-ja. Strinjam se tudi s tistimi predlogi, ki se nanašajo na zaposlene. Več predlogov bom poslal kasneje. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Ne vem, želi morda še kdo besedo v tem trenutku? Če ne, potem dajem besedo kar Evropski komisiji. Nihče drug ne želi besede. 23 predlogov sprememb, očitno to ni dovolj, da bi vas podbudilo k temu, da spregovorite o tem vprašanju. David Smith bo govoril v imenu komisije, če se ne motim, časa imaš, kolikor želiš. Hvala lepa, gospa predsednica. Ne bomo zelo veliko časa v tem trenutku. Rad bi podaril samo to, da komisija izjemno ceni vaš odbor in delo, ki ga je opravil poročevalec. Strinjamo se tudi z razumevanjem tega predloga. Mislim, da je poročevalec zelo dobro povzel tudi razloge, zaradi katerih smo vložili določene spremembe. Ne bom sedaj imel velikega govora o tem, zakaj spreminjamo uredbo. Mislim, da stvari dobro razumete. V tem trenutku bi povedal samo to, da kar zadeva podrobnosti posameznih predlogov sprememb, jih mi delimo v dve skupini. Nekateri predlogi sprememb pomagajo pri razjasnevanju tega besedila, morda nekoliko bolj natančno pojasnjujejo stvari ali jih bolje pojasnjujejo, kot smo stvari mi pojasnili pred 12 meseci, ko smo pripravili dokončno besedilo. V obrazložitvi najdete tudi, naprimer, referenco na javno podjetje. No, seveda smo pripravljeni delati tudi na podlagi tega koncepta odkar smo objavili ta osnutek, je bila sprejeta tudi nova sodna praksa, zato je ta predlog spremembe dober. Potem omenjate tudi registr EZTS-a. Odbor regij naj bi vodil ta registr. Odbor regij je rekel, da je pristojen za to delo, da ga je pripravljeno praviti. Mi bomo seveda odboru hvaležni za to, zato podpiramo ta predlog spremembe. Tudi drugi predlogi sprememb gredo v podobno smer. No, ne želim pokvariti tega čudovitega vzdušja, ampak vseeno moram povedati, da nekaj predlogov sprememb povzročajo komisiji težave zaradi redakcije ali zaradi pravne podlage. To so tisti predlogi sprememb, ki po našem mnenju usiljujejo zahteve tudi na drugih področjih prava skupnosti. Ta sprememba uredbe ne sme spreminjati določb, ki so bile sprejete v drugih direktivah ali pa sprememb, ki smo jih uveljavili v Evropski uniji. V nekaterih primerjih se nam zdi, da ti predlogi niso primerni, čeprav se strinjamo z duhom, v katerem so bili oblikovani, z obliko pa se ne strinjamo. Bom kolega, ki je bolj pravno sposoben za ta vprašanja, prosil, da poda pripombe v pravnem kontekstu. Seveda bomo prisluhnili tudi pravnim argumentom lahko že sedaj prisluhnimo tem pravnim argumentom? Seveda, predsednica, če ste pripravljeni. Ja, mislim, da je dobro, da poročevalec sliši tudi kaj o tem. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Hvala lepa. Kako je že povedal David Cid, obstaja nekat, obstajajo nekateri pravni pomisleki z, v zvezi z nekaterimi predlogi, te lahko razdelimo v štiri skupine. Kot sem že omenil, obstajajo uvodne izjave, ki se navezujejo na druga politična področja in zato se nam zdi, da ni mesta v tej uredbi, da odločamo o EPA ali pa o kakšnih drugih evropskih politikah. Smo pa v stiku z drugimi pravnimi službami, tako da eh, bomo našli ustrezne ureditve za ECTS. Pa še ena točka, gre za sam tehnični vidik, kako spremeniti uredbe. Gre za predloge sprememb 2 in 4. Ta dva predloga sprememb omenja ta člene, ampak člen govori o uvodni izjavi. Uh, Tako da že moraš eh, to, kar eh, želiš spremeniti, uvrstiti tudi v uvodno izjavo, ne pa samo opozarjati na člene. Potem omemba v predlogu 20. Eh, ta govori o 16. členu obstoječe uredbe. Ni nam popolnoma jasno, kaj se tukaj predlaga. Nov odstavek ali pododstavek. Tretja skupina. se nanaša na to, da obstajajo predloge za spremembe vodnih izjav in pa s temi povezanimi členi. Včasih te povezave niso čisto skladne. Pri predlogu sprememb 10 se predlaga uvodno izjavo, ki pa potem se ne odraža v ustreznem eh, členu gre za vprašanje, kako bi naj odbor regije upošteval strategijo za Evropo 2020. Potem obratno pri predlogih sprememb 21, 22 in 23 pa se predlogi eh, glede členov ne odražajo v ustreznih uvodnih izjavah. Potem četrta skupina gre za predloge sprememb ki niso čisto jasni, naprimer predloge sprememb 8 in 17 govorijo o možnosti, da bi EZTS sklepali pogodbe z drugimi pravnimi subjekti, ker je EZTS pravni subjekt, je to seveda možno in zato se nam ne zdi potrebno, da to posebej podarjamo. potem predlog spremembe 9. Tukaj je komisija uh, želela omeniti izvedbeno pravo, Ehm, nismo želeli podarjati, da morajo to izvajati tudi posamezne nacionalne države. To je tako ali tako jasno, ampak gre za seznam eh, posameznih organov, ki imajo, ki imajo praviti z delovanjem EZTS. Tukaj bi ob obdržali večji del uvodne izjave. Jasno je, da mora ostati um, jasno zglede tega, kaj ureja upravljanje EZTS-a. Predlog spremembe 19 želi povdariti, kaj se zgodi, če ima EZTS omejeno odgovornost. Dobro, to poznamo tudi z drugih. Um, pojavov GmbH, to pomenijo družba z omejeno odgovornostjo, uh, To pomeni, da ima ta mm, subjekt omejeno odgovornost, tem so drugi subjekti o tem obveščeni in morajo si ogledati, kako daleč gre ta odgovornost. Potem še predlog smembe 26. Komisija bi naj od, mm, odboru regiji pojasnila, kaj želi početi za svojo platformo. To nam ni čisto jasno. Odpor regiji mora sam vedeti, kaj želi početi svojo platformo. In pa še zadnja pripomba, predlog spremembe 14. Tukaj se predlaga, da se poda uh, da se vse skupaj objavi v uradnem listu. To je že zapisano, da bomo imeli v uradnem listu zapisano, da smo ustanovili nov EZTS in kdo bo želel ustanoviti takšen EZTS, bo se lahko po vsej Evropi o tem informiral in bo imel dostop tudi do ustreznih dokumentov. Seveda je komisija pripravljena se o tem še bolj podrobno pogovoriti z poročevalcem. I mean, I Hvala lepa za te pripombe. Joachim, bi se ti morda odzval na to? Hvala lepa. No, s veseljem sprejmem to ponudbo za pogovor, za dodatna pojasnila. Ehm, z marsi čim, kar je povedala komisija, se ne strinjam. Če gre za poseganje v druga politična področja in če potem govorijo o sosedski politiki ali pa o EPI, no, uh, za sosed, osed, sosedske politiki bomo tudi glasovali o določenem poročilu in tukaj smo želeli, da bi lahko vključili posamezna druga politična področja. Če želimo omogočiti, da se EZDS ustvari tudi z tretjimi državami, potem bodo to seveda države najpogosteje tiste, ki so sosedne države Evropske unije. Eh, in te so seveda spadajo tudi v sosedsko politiko ali pa eh, v IPA. Zato je dobro, da tukaj eh, poskrbimo za nek koherenten pristop. Predlog spremembe 20, tukaj gre za EZTS in pa EBR. Tukaj obstaja dodatni razlog, zakaj smo želeli tukaj vključiti komisijo. Želimo poskrbiti, poskrbiti za boljšo integracijo EZTS v druge sektorsko specifične politična področja Evropske unije. Ne želimo se omeniti samo na strukturne sklade in na regionalno politiko. Želimo, da bi ta pravni instrument lahko bil širše zastavljen To je bila tudi želja regi. Veselim se nadaljne razprave in eh, seveda bom z veseljem sprejel ponudbo za dodatna pojasnila strani komisije. Hvala lepa. Sedaj sklepam, da lahko zaključimo s to točko. 31. maj je rok za vlaganje predlogov sprememb, to je bilo objavljeno že 8. maja. Deset minut nam je še ostalo. Kolikor vem, se pri komisarju ni nič spremenilo, tako da se z njim srečamo čez deset minut. Če nimate nobenih vprašanj ali pripomb, potem prekinjam sejo za deset minut, dokler ne pride v dvorano komisar. Zmenjeni smo ob enajstih. Nadaljujemo torej ob enajstih ko pride komisar. Tisti, ki niste sodelovali pri razpravi o spremembi današnjega dnevnega reda, pa vidite, da popovdne ob treh začenjamo z skupnim obravnavanjem vprašanja sinergij. Imamo skupno javno predstavitev z odborom ITRE. Popovdne nas čaka še glasovanje, tako da prosim, da se odeležite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 Uh, Kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo z zasedanjem. Komisar je sedaj z nami in ga tudi pozdravljam v imenu vseh tistih, ki ste prisotni in tistih, ki danes niso prisotni, verjetno iz upravičenih razlogov. Pomembno je, da dobro izkoristimo to uro in pol, ki jo imamo na voljo s komisarjem, zato ker moramo vendarle razjasniti določene stvari, ki se vam morda porajajo po glavi, tako da predlagam, da najprej komisar pove svoje, potem pa sledi še razprava. Komisar, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Komiteji. Zahvaljujem se za povabilo v ta odbor. Gre za zelo pomemben trenutek za vse nas. Posebej za me je pomembno, da spregovorim z vami o reformi kohezijske politike in o stanju pogajanj v zvezi s tem. Že tedne v Evropi poteka razprava o dodatnih impulzih rasti za evropska gospodarstva in včasih spregledamo, da z strukturnimi skladi že imamo pomemben instrument rasti. Mm, predsednik Barozo je to povdaril tudi na svojem govoru na neuradnem eh, evropskem vrhu. Povedal je, da morajo investicije iti eh, roko z roko z evropskimi skladi in da ti skladi morajo odigrati pomembno vlogo. In to se bo zgodilo, če bodo strukturi še bolj usmerjeni v rast in zaposlovanje. Potrebujemo rast in zato moramo odkrito razpravljati o tem, katere inštrumente je potrebno okrepiti in na, tak način, na kak način. Enako velja za razprave o kohezijski politiki in za razprave o večletnem finančnem okvirju. Potrebujemo hitre odločitve o oblikovanju politik rasti pod naslovom 1 MMF, večletnega finančnega okvira. Potrebujemo jasen signal glede tega, kakšna Sredstva bodo na razpolago do, leta, eh, do konca leta 2020. Čestitam odboru regij za hitra in učinkovita pogajanja o zakonodajnem predlogu komisije in vesel sem, da tudi svet dobro napreduje pri svojih pogajanjih. Naj nakratko poročam o stanju pogajanj in o stališču komisije. Razpala sem v ostanju pogajanj z Svetom za splošne zadeve v zvezi z strateškim programiranjem, ex ante pogojevanjem in o ukrepih smo intenzivno razpravljali. Seveda vedno velja stavek, nič ni dogovorjeno, dokler ni dogovorjeno vse. Evropska komisija ni pri pogajanjih ne na strani parlamenta, ne na strani sveta, ampak vidi svojo vlogo kot vlogo posrednice med obema institucijama in to vlogo, ki je podana s pogodbami, bo tudi branila. Zato je jasno, da še ni nobenih dogovorov z nobeno izmed obih institucij. Komisija ustraja pri stališču svojega zakonodajnega predloga. To sem tukaj sedaj povedal tako jasno, ker so se v preteklosti vedno znova Eh, pojavljala vprašanja o tako imenovanem negotiating boxes. To je instrument za strukturiranje notranjih pogajanj v svetu. To mora komisija spoštovati. Ampak eh, ti svežnji nimajo nobenega vpliva na stališče komisije do določenih vprašanj. Naj na koncu spregovorim o treh točkah, ki so se izkazale za pomembne v dosedanjih pogajanjih. Eh, seveda sem vam na razpolago tudi za dodatna pojasnila. Namreč skupni strateški okvir za vse strukturne sklade je osrednjega pomena za celoten koncept predloga reform. Vem, da obstajajo različna stališča med svetom in uh, drugima uh, dvema institucijama, ko gre za, pravni, za pravno naravo tega okvirja. Istočasno pa vem, da se strinjamo glede tega, da je ta inštrument koristen in da nam je lahko v pomoč. Nam gre za vsebino predloga. Evropska komisija je pripravljena z Evropskim parlamentom razpravljati o oblikovanju aneksa k uredbi. Ta aneks bo ne bo napravil izvedbenih aktov za neveljavne. Ampak eh, razumemo pomislek parlamenta in smo na razpolago za dodatno razpravo o oblikovanju aneksa in pa za razpravo o razmejitvi med izvedbenimi akti in pa aneksu, tako da bomo lahko poskrbeli za kar največjo jasnost. Komisija je pred nekaj tedni podala predlog za kodeks ravnanja za izvajanje načela partnerstva in prepričan sem, da bodo naši programi uspešni, če nam bo uspelo vanje vključiti tudi naše partnerje vključitev udeleženih strani je zelo pomembna tudi za parlament, to vem. Ampak moram vam poročati, da v zvezi s tem obstajajo zadržki v svetu. Mi se zauzemamo za vključitev državnih in nedržavnih skupin pri oblikovanju in izvajanju programov. In še zadnja točka, gre za tematsko koncentracijo. Torej, eh, gospe in gospode, trenutna razprava o finančni stabilnosti, o ravnovesju med finančno stabilnostjo in pa potrebo porasti v Evropi kaže na to, da moramo še bolj intenzivno razmisliti o tem, kako lahko naša omejena sredstva čim bolj smiselno uporabimo. Sledim razpravam v svetu in pa v parlamentu. Eh, o tej eh, razpravi koncentracija v primerjavi z prožnostjo potrebno je uh, investirati v energetsko učinkovitost, v vse, vsemu temu smo odprti, če pri tem ne bo postavljen pod vprašaj princip koncentracije. Če pa prožnost tukaj spet pomeni, da lahko države članice in pa regije za svojimi sredstvi počnejo karkoli želijo, potem nam ne bo nikoli uspelo doseči kritične mase, zato da bi lahko bistveno prispevali k trajnostni rasti in k doseganju ciljev. S tem bi reforma zgrešila enega izmed svojih osrednjih ciljev. Če razumemo kohezijsko politiko kot politiko rasti, moramo usmerjeno investirati tam, kjer se dejansko ustvarja rast in kjer se odloča o globalni konkurenčnosti v naslednjih letih. Ko gre za naša podjetja, eh, zlasti majhna srednja velika podjetja za njihovo, vle, za njihovo vlogo pri tem energetskem premiku na modre in pa zelene tehnologije in pa na vodilno vlogo pri izobraževanju in kvalificiranju. Če nam bo vzeta ta vodilna vloga, če bomo nesmiselno širili naše prednostne cilje, potem bo impuls rasti za naše regije se zmanjšal. In od tega je odvisna tudi vidnost in pa spremljivost naše strukturne politike. želimo okrepiti to razsežnost naše politike, želimo, da bi postala bolj vidna in s tem tudi bolj robustna. Naj odprto razpravljamo o tem, kako lahko našim regijam omogočimo, da se kar najbolje odzove na raznolike potrebe, ne da bi pri tem izpustila izpred oči pomembnih ciljev strategije za leto 2020, torej te strategije za rast. Evropa potrebuje rast, nova delovna mesta in ohranitev obstoječih delovnih mest. Če si bomo vsi skupaj prizadevali za trajnostno in učinkovito investicijsko politiko za naše regije in za naše države, potem tega vidika ne smemo izgubiti izpred oči. Ta je odločilnega pomena ne samo za uspešnost naše politike in tudi za izhod Evrope iz te težke gospodarske situacije, da ne rečem kar krize. Eh, Hvala lepa komisarju. Sedaj pa začenjamo kot ponavadi s koordinatorji. Najprej Lambert van Nistelrooy. Hvala lepa. In gospod komisar, da ste z nami v tem trenutku. To je zelo pomembno in predvsem zelo merodajno par stvari bi rad podaril. Vem, da želijo besedo tudi drugi kolegi, sam podpiram odprto komunikacijo, zato bom kratek. Najbolj pomembno je to, da se zavedamo tega, kaj lahko prinese kohezijska politika z vsemi svojimi instrumenti, kako lahko okrepi naše gospodarstvo, kako lahko prispeva k okolju kako lahko bolj poveže tudi posameznike. Tako da me kot prvo zanima, ali ne oklevamo nekoliko preveč pri uporabi teh instrumentov in pri tem, kaj počnemo z njimi. Ali vsi v državah in v pogajanjih razumejo, kaj kohezijska politika in regionalni instrumenti dejansko prinašajo? ne vem, morda sedim za napačnimi mizami, ampak ponavadi slišim besede kot so, ja, saj to je spet politika in nič drugega kot politika, ponovno gre za neporabljen denar, spremeniti je treba proces in tako naprej. Ampak parlament in komisija imata vzpostavljeno dobro povezavo, po mojem mnenju, in predvsem bi morala v okviru te koalicije bolj natančno pojasniti, koliko smo prispevali k rasti in k ustvarjanju delovnih mest. Kakšen prispevek je dala ta politika v zadnjem obdobju, ko gre naprimer za okoljska vprašanja, ko gre torej za to vrstna vprašanja. V mislih nima samo sklada za regionalni razvoj, temveč tudi socialni sklad in kohezijski sklad. Morda bi morali te stvari nekoliko bolj pojasniti. Druga zadeva, neporabljena sredstva. Ali lahko podate jasen odgovor v zvezi s tem, kakšno je trenutno stanje? Večina ljudi ne razume trenutnega sistema, kaj je to 1 plus 2, 1 plus 3, prevzete obveznosti, plačila in tako naprej. težko je sedaj reči, da Evropa potrebuje več denarja, zlasti za kohezijsko politiko, glede na to, da se na nacionalni ravni vrčuje in klesti sredstva. Koliko sredstva dejansko potrebujemo za leto 2013? To bi morali bolj natančno pojasniti. Toliko za začetek. Naj povem na koncu še to, da sem zelo vesel, ko sem vas slišal reči, da komisija stoji za svojim predlogom, da se ne pogajate, da ne sklepate nekih kompromisov, ko gre za splošno uredbo, da ste neomajni glede tega v odnosu do predsedstva, trenutno danskega predsedstva. To je zelo pomembno, zato ker to pomeni, da lahko s pomočjo komisije v veliki večini primerov začnemo s pogajanji po glasovanju, ki bo potekalo julija in sicer 9. Tako da ne bomo samo rekli, ja, zaprli smo določena vprašanja in tako naprej. Potem pa še večletni finančni okvir. Zadnje vprašanje se nanaša prav na to. Pomembno je, da se še naprej pogovarjamo in da jasno povemo, da smo so zakonodajalec pri celotnem svežnju teh uredb oziroma zakonodajnih predlogov. Nikakor se ne bi smeli odreči svoje odgovornosti. V svetu, ko potekajo pogajanje, je včasih to postavljeno pod vprašaj na določenih področjih. Želim si, da bi komisija zelo jasno in nedvoumno izražala podporo parlamentu pri tem delu. Prepričan sem, da bodo tudi drugi kolegi povedali, kaj o tem. To pa je vse z moje strani. Hvala. Hvala lepa, Konstance. Äh, Hvala lepa. Ja, sedaj smo v situaciji, ko smo kot poročevalci za sklade oddali naša poročila. In uh, tukaj lahko že rečemo, da je bil predlog komisije o reformi kohezijske politike bil dober. Če razmislimo o tem, kje želimo spremembe, potem ne gre za to, da bi želeli spremeniti celotno arhitekturo teh predlogov. Čeprav seveda se na nekaterih mestih stališča parlamenta in pa komisije razhajajo. Zato se želim na tem mestu zahvaliti za podane predloge. Imam pa vprašanje. Eh, gospod komisar, vi poznate naše predloge. Veste, kaj je v teh tako imenovanih negotiation boxes. In zato me zanima, kako ocenjujete napredek dela? Kako lahko podprete parlament? Gospod Lambert je govoril o tem. To, da rečemo, da ustrajamo pri, našem, pri naših pravicah v postopku soodločanja, to zveni enostavno, ampak ne vem pa, kako to izgleda v realnosti. Kakšna je vaša ocena o tem? obstajajo tudi predloge v svetu, ki jih lahko polno podprem, naprimer, da bi operacijske programe razdelili v dva dela, tako da bi vse skupaj postalo bolj prožno, da bi lahko tudi v tekom obdobja poskrbeli za spremembe. To se mi zdi dober predlog. seveda bomo lahko k malu odločili tudi o tem, kako želimo postopati v zvezi z kodeksom ravnanja, v zvezi s tem bomo vložili tudi predlog spremembe. To je jasno in z veseljem ugotavljam, da se komisija sedaj pripravlja z nami pogajati tudi o aneksu. To bomo z veseljem naredili in uh, mislim, da bomo na ta način uh, lahko dosegli oziroma zasledovali nekemu skupnemu cilju, tudi za skupnim strateškim okvirjem. Seveda obstajajo nekatera problematična področja, naprimer um, makroekonomsko pogojevanje, um, dostop do skladov na večjih ravneh, performance reserve, to je že bilo omenjeno. No, nekaj pa me je zelo začudilo. Prej sem kolege zaprosila, da naj jasno razlikujejo med eh, naslednjima dvema pojmoma, pogodba in pa dogovor. Zakaj komisija govori samo še o dogovori s partnerjih in ne o pogodbah? Mi bi si želeli pogodb, ki bi bila tudi zavezujoče in eh, pri katerih bi vključili tudi regionalne in pa lokalne organe. To oni želijo in na ta način bi jih podprli. Želim pojasnilo, da gre tukaj za pogodbe, za contracts in ne za agreements. No, dobro je tudi to, da Vedno več ljudi v svetu razume, da imajo z kohezijsko politiko v rokah inštrument, ki lahko spodbuja tako politiko rasti, kako tudi politiko investicij. Sedaj pa se mi zdi, da so končno to razumeli tudi v državah članicah. V zadnjih tednih so se vprašanja novinarjev spremenila. Jasno je postalo, da imaš z kohezijsko politiko element rasti. In eh, na ta način lahko uveljavimo tudi podporo parlamenta, da uveljavimo zahteve parlamenta, ki so bolj ambiciozne kot zahteve v komisiji. Komisija bi nas potem lahko bolj podpirala. Pomen kohezijske politike bo v prihodnosti zrasel in če bomo, če bomo vse skupaj podpirali z eh, modernizirano, dobro kohezijsko politiko, bomo lahko predlagali tudi ustrezna sredstva za to politiko. Morda bi morali tukaj ukrepiti komunikacijo med našima dvema institucijama. Hvala lepa, sedaj pa koordinator v imenu skupine Alde. Hvala lepa bom skušal biti kratek, vseeno pa bi svoje pripombe razdelil v dva dela. Najprej trenutno stanje, gospod komisar, to je povezano tudi s prihodnostjo. Težava je v tem, da so v odboru za proračun skušali najti rezerve za prihodne leta. Sam sem namreč tudi član odbora za proračun, ampak problem je v tem, da je 5,5 odstotkov manj sredstev na voljo za kohezijsko politiko. Kaj naj naredimo potem? Če izključimo sklad za povezovanje Evrope, to je bilo prej v drugem poglavju, nam ostane še vedno precej malo sredstev. To ni končen rezultat. A lahko se zgodi, da bodo nekatere države članice zahtevale celo nižji proračun. Ne vem, kakšen bo končni rezultat, zato moram res najprej podariti predvsem to, gospod Han, kaj se bo zgodilo z RALom, s prostalimi sredstvi. Gospod Levandovski pravi, da bi več kot 2010 milijard bilo na voljo. Ne vem, kaj se dogaja na področju kohezije. Morda so v tem odboru bolj seznanjeni s tem vprašanjem, ampak v odboru za proračun tega nismo najbolje razumeli. RAL je torej denar, ki ni bil izplačan do danes in ki ga tudi sploh ne moremo izplačati, zato ker je prišlo do zamud in tako naprej. Drugo mnenje v zvezi s tem pa je nasprotno. Vse naj bi izplačali do zadnjega fitska, zato me res zanima, kaj je v zvezi s tem. Imamo problem za n plus 2, n plus 3 je sploh realistično pričakovati, da ne bo zamud v okviru obstoječe zakonodaje. Potem je tu še znesek iz obdobja 2000-2006, ki se bo prenesel v trenutno kohezijsko politiko. Ali se bo to na ustrezen način izplačalo, ali imamo rezervo, ali rezerve nimamo. Lahko bi si naredili rezervo, privrčevali pri proračunu iz leta 2013. Proračun za leto 2013 je že tako ali tako pod velikim pritiskom. 5 milijard, ki jih ne bomo letos izplačali, komisija ne bo morala več izplačati v decembru, kar pomeni, da bomo imeli toliko deficita, še posebej v državah 1 plus 2. Te države pa niso kršile zakonodaje. Pa bo vseeno nekdo rekel, ja, prepozno ste prišli, denarja ne boste prejeli. Glede tega mislim, da bi morale biti stvari jasne. Nekateri želijo, da bi imeli več rezerv na področju kohezije, to morate vi pojasniti, sicer bo res prišlo do ogromnega nesporazuma. V odboru za proračun smo pripravili poročilo na temo RAL, o tem smo se pogovarjali, delovni dokument že imamo, ampak še vedno nismo uspeli razrešiti določenih vprašanj. Gospod komisar, vi ste tudi, da je prišlo do prekinitve izplačila iz določenih skladov. S 1. aprilom 16 držav ni prejelo sredstvo iz socialnega sklada, 8 iz regionalnega sklada od 1. januarja. Ne vemo, da gre za težave z likvidnostjo, ampak še vedno me zanima, ali potiskamo ta problem samo na naslednje leto, na leto 2013 če pa bodo ti zneski izplačani, potem moramo spremeniti proračun. Ker če spremenim proračuna ne bo, potem teh sredstev ne bomo izplačali. In če teh stvari ne bomo razrešili v letu 2013, se bo vse prestavilo v naslednji finančni okvir. To pa potem sploh ni več povezano s kohezijsko politiko. Uh, Še par pripomp v zvezi z vašimi predlogi. Komisija bo, kot ste rekli, trdno stala za svojim stališčem, da ne bo popuščala niti v pogajanjih, ampak vseeno se vi ukvarjate z drugačnimi stvarmi kot mi. Vi se ukvarjate z denarjem bolj ali manj, mi pa govorimo tudi o drugih vprašanjih, o predlogih, kako izboljšati celotno strukturo. Denar bomo potem vključili kasneje. Še dve stvari bi rad izpostavil. Prej ste izpostavili ex ante. Naši poročevalci so, po mojem mnenju, oblikovali dober predlog. Vprašanje pa je, kako se ex ante povezuje s črpanjem sredstev iz kohezijskih skladov. Še vedno smo v času krize, kriza se še ni zaključila in vprašanje je, če ni morda nekoliko nevarno vključevati makroekonomsko pogojevanje v povezavi z ex-ante. Lahko vam seveda predložim dokaze v zvezi z državami, ki imajo makroekonomsko stanje katastrofalno zaradi krize v letu 2009 in 2010, pa so dobro črpale kohezijska sredstva. Obstajajo pa tudi države z ravno obratno situacijo, tako da se lahko zgodi, da bi makroekonomsko pogojevanje škodilo državam, predvsem posameznim regijam. Zato bi sam podprl naše stališče. Mislim, da sedaj ni pravi trenutek, da oblikujete predlog o zvezi s tem. Če ne bi imeli krize, bi bil trenutek primeren. V dobrih časih seveda lahko stvari bolj strogo pogojujete, trenutno pa je to dokaj nevarna taktika. Obstaja celo besedilo v zvezi s finančno stabilnostjo. To besedilo še ni ratificirano ampak če je to kakorkoli povezano s tem, potem je vse skupaj precej tvegano, zato ker začenjamo od spode na vzgor, ne od zgore na vzdolj. Potem pa še rezerva za uspešnost, tudi tu se mi zdi, da ima komisija na voljo petodstotno rezervo ob koncu. Če ne bom dober, potem ne bom prejel teh pet plačil. Torej, izpolniti moram 95 odstotkov, ko predložim končno poročilo, pa moram jasno napisati, kaj se je zgodilo s petimi odstotki. Če boste rezervo vključili, potem boste s tem pritisnili države in regije, ki se bodo skušali izogniti temu tveganju. Verjetno bodo predložile bolj enostavne, ne tako zelo kompleksne projekte. Kompleksni projekti, ki ponavadi trajajo dlje časa, seboj prenašajo določena tveganja, zato ker nekje v sredini finančne perspektive morda še ne kažejo dobrih rezultatov, jih kažejo šele ob koncu. Morda potem pri takšnih projektih na začetku imamo občutek, da so dobri, ampak na koncu se izkaže, da niso prispevali k rasti in tako naprej. Hvala lepa. Hvala, Ivar. Zdaj pa prosim komisarja, da se odzove na vsa ta postavljena vprašanja. Ich kann das sehr kurz machen. Ähm, erstens einmal. Zelo kratek bom. Lahko vam zagotovim informacije o eh, rezultatih iz prejšnjih let. Vse čas se pojavlja tudi tema neporabljenih sredstev. Um, funds, is, you know, el... Seveda gre za neporabljena sredstva, ampak eh, ta denar gre potem v proračun, tako da ni nekega denarja v zraku, ki ga ne bi nihče porabil. Mi želimo spremeniti operativne programe tako, da iz ene proračunske vrstice denar prenesemo v drugo. Morda se na enem področju denar ne porabi, ampak uh, gre ta denar potem na drugo področje. Ta prožnost obstaja. Več kot sto programov smo eh, reprogramirali oziroma sredstva prenesli v druge programe v zadnjih dveh letih. in imamo tudi pobudo Baroso, ki vključuje socialni sklad, eh, zdaj tudi regionalni sklad in tako bomo dobili 5 do 8 milijard, ki jih bomo dodelili za boj proti brezposobnosti mladih. Poleg tega nimamo nikakršnih dogovorov s svetom parlament se na to lahko zanese. Ko gre za pogajanja med parlamentom in svetom, naj povem, da je tudi ta odbor, saj veste, eh, del pogajalske strukture parlamenta v povezavi s svetom. zato ne poznam dobro, kako se eh, ta pogajanja odvijajo. Eh, vsekakor pa ne dvomim v vaše sposobnosti. Potem pa partnerske pogodbe. To je ideja eh, sveta. Ideja sveta je bila, da bi te pogodbe imenovali agreement in ne contract, torej sporazum in ne pogodba. Sam se strinjam eh, s tem, da stvari imenujemo pogodba, ampak pravzaprav velike razlike ni. Eh, kontrakt, torej pogodba, pokriva vse. Ne bi pa bili pripravljeni sprejeti, da določeni elementi ne bi bili vključeni v tako partnersko pogodbo. Naprimer, eh, naložbena strategija. Če imamo samo eh, nek naslov, strategija, to še ne eh, izpolnjuje nujno vseh zahtev. Pomembna je vsebina strategije in ta vsebina mora biti del partnerske pogodbe. In naša ideja torej je, da govorimo o pogodbah in ne sporazumih. Potem pa še eh, glede rala, neka past obstaja tukaj. Eh, če bomo povečali rale, se bomo morali soočiti eh, s tem dejstvom. tukaj gre za neporabljena sredstva, vsekakor bomo eh, morali spremeniti trenutni proračun, kajti sicer eh, bo to vodilo v situacijo, ki ste jo opisali. Zelo jasno želim povedati tudi naslednje. Čeprav določene države članice uporabljajo ta argument, še posebej finančni ministri, pa ni eh, to v pravem kontekstu, ko gre za eh, prekinitev, eh, to ni povezano z likvidnostjo. Če smo določen pritok sredstev ustavili ali prekinili, potem gre tukaj za določene pomankljivosti, vsekakor pa ne gre za probleme z likvidnostjo pa še rezerva za rezultate. O tem smo že na široko razpravljali. In na dveh tretjinah obdobja bi morda imeli lahko neko umestno, nek umestni pregled. Plačila bi morala biti opravljena. Vem, da to nekatere skrbi. Menite, da bi rezerva za rezultate morda lahko zmanjšala ambicije določenih regij ali držav, ampak prav zato potrebujemo partnerske pogodbe, ki bodo jasno odražale celotna pogajanja, tako da ne bo prišlo do uh, kakšnih izgovorov držav članic ali pa da bi države članice predlagale kaj manj ambicioznega. Ta rezerva je še vedno potrebna spodbuda za regije in države članice uh, za doseganje ciljev. Hvala. Hvala. Eh, še eh, dva koordinatorja bi se rada javila k besedi. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. Naj povem, da se strinjamo s to vašo trdnostjo, ki jo izvajate v pogajanjih o kohezijski politiki, tako za obdobje 2014-2020 kot sedaj. To je ključnega pomena tudi za prihodnost evropske politike. Kohezijska politika je po našem mnenju dokazala, da je najboljši način, kako se spopadati s krizo, da je najbolje če imamo v Evropi na voljo sredstva, s katerimi lahko presežemo to krizo. V boju proti krizi pa moramo seveda izkoristiti tiste instrumente, ki so se v preteklosti že izkazali, ki jih lahko uporabljajo tudi lokalni regionalni akterji in mislim, da je ta evropska politika res dobra. V imenu naše skupine, pa verjetno tudi v imenu drugih kolegov v dvorani, verjetno lahko povem, da je prav, da je kohezijska politika v naslednjem večletnem finančnem okviru dobila prednostno mesto. Vi ste kot komisar seveda večkrat nastopili v našem odboru, večkrat smo se izmenjali mnenje, na voljo imamo tudi dokument, v katerem so povzete točke, o katerih smo se pogovarjali pred nekaj meseci. Sedaj imamo na voljo novo strukturo kohezijske politike, vzpostavili smo prehodna območja tudi druge novosti najdemo v tem predlogu in zaradi tega se nam zdi, da je ta predlog izjemno zanimiv. Mislim, da je sedaj pravi trenutek tudi zato, da omenim tiste zadeve, s katerimi se ne strinjamo najbolj. Naprimer, ko gre za otoške regije z večjimi poslanci, smo se pogovarjali o tem, tudi s komisijo smo govorili o posebnih značilnostih teh otoških držav in območji, zato se mi zdi, da bi morali storiti več v zvezi s tem. Po našem mnenju obstajajo določene težave tudi zaradi makroekonomskega pogojevanja, ki ga predlagate. Pogosto se na ravni držav članici spostavlja ta predlog, ampak mislim, da bi res morali ustrajati na tem, da je ta predlog neskladen z našimi željami, zato ker ne prinaša dovolj v primerjavi z drugimi možnostmi, ni dovolj učinkovit. Nekatere države izvajo tudi druge instrumente, povrhu vsega pa bi ta predlog še poslabšal situacijo. Že tako ali tako zategujemo pas, vidimo, kaj se dogaja v Grčiji, to je v nebo krijoč pravzaprav primer. Lahko se zgodi še več. S sorodnih stvari tudi do leta 2013 lahko se tudi na politični ravni odvijajo podobni dogodki. Zato se mi zdi, da ne bi smeli postavljati ovir na poti tej politike k učinkovitosti. Na ravni Evrope bi morali določene stvari spreminjati. To je pravzaprav vse v zvezi z našim predlogom. Hvala lepa, sedaj pa Oldrih. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komis... Hvala, gospa predsednica. Spoštovani komisar. Začel bom s tem, da povem, kako cenim vašo odprtost in pa vključenost eh, tudi v spodbujanje mestne dimenzije denar, ki je namenjen za to, ki je namenjen za uh, teritorijalno sodelovanje, za mesta, uh, je zelo pomemben. Mislim, da so to koraki v pravo smer, vendar pa bi morali določene vidike še razjasniti. Najprej bi rad vprašal nekaj o petih odstotkih za mesta. Moje vprašanje je, uh, kakšni projekti uh, bi morali biti vključeni v teh pet odstotkov. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa zadeva podporo za MSP-je. Mislim, da bi morali povečati to kategorijo. Ta bi morala vključevati tudi večja podjetja, ne bi smela izključevati nikogar. Velika podjetja vlagajo v raziskave in razvoj majhna in uh, eh, srednje velika podjetja pa so njihovi uh, dobavitelji. Mm, tako da bi morali to upoštevati in eh, morali bi se osredotočiti predvsem na to, kako bo projekt prispeval k temu, da se dosežejo cili kohezijske politike in pa programa Evropa 2020 potem pa trajnostna podpora za MSP. Tukaj se ne bi smeli osredotočati samo na neposredno podporo, ampak bi morali spodbujati gospodarstvo kot tako in pa spodbujati uh, razmerja v celotni verigi uh, dobaviteljev in potrošnikov. Potem pa še DDV to uh, zadeva tudi večletni finančni okvir, pa tudi razvoj podeželja in tudi uh, eh, CEF. Eh, želim si slišati vaše mnenje o teh področjih. Pa še zadnje vprašanje. Naše pogajalsko stališče je bolj zapleteno, zato ker bi te predloge morali, morala podati komisija že konec lanskega leta, eh, pa smo jih dobili šele marca, zato je naše stališče zdaj bolj težavno. Upam, da bomo to mm, na kakšni naslednji stopni nadoknadili. Hvala, zdaj pa še drugi govorci, prosim, da se omejite na dve minuti. Elizabet Šreder je prva. Ja, vielen Dank. Das reicht. Ja, hvala lepa. Navezala se bom na zadnji del tega, kar ste povedali, gospod komisar. Vi ste nas pozvali k temu, seveda vsi želimo dosledno kohezijsko politiko, ki bo vezana na tematska področja. To vsi želimo, ampak če si ogledamo uredbo, se mi zdi, da so nekateri inštrumenti preveč strogo usmerjeni v tematske cilje in da pri tem ne upoštevajo, da lahko tematske cilje določamo tudi na integriran način. To bo sedaj oteženo z eh, predlogom komisije. Eh, svet je sedaj tukaj podal boljši predlog, ki ga zeleni podpiramo ker ta predlog omogoča tudi integriran pristop. Vesela bi bila, če bi tudi vi kot komisar se odločili za to smer in bi rekli, da lahko znotraj neke prioritetne osi operiramo z cili, ampak da lahko cilje tudi integriramo. Um, Ne, bi, ne pa, da moramo od vsakega posameznega področja prosjačiti za denar, za to, da lahko potem dosežemo nek integriran cilj. Morda bi lahko ponovno razmislili o vašem stališču, lahko bi nam prišli naproti in veselim se vašega odgovora na to. Ja, zu den, ähm, ähm, zur Makrokondition kar se tiče makropogojnost, o tem smo že večkrat spregovorili. Trenutna situacija kaže na potrebo potem, da ta element ohranimo kot možen ukrep. Na ta način lahko zagotovimo, da bodo zajete vse države članice trenutni mehanizmi sankcij delujejo samo za države v evroobmočju. In to ni pravično. Kar se tiče eh, otokov in gorskih območij, tudi s tem potekajo pogovori. Ampak naj vas opozorim na to, da trenutna in prihodne uredbe tukaj omogočajo različne možnosti za to, da se odzovemo na potrebe to vrstnih regij. Seveda pa sem na voljo za dodatne razprave. Kolegu Vlasaku zahvaljujem se za upozorilo na mestno dimenzijo, ampak eh, naj vam tukaj odkrito povem, da v razpravah v svetu eh, ta vidik eh, mest in pa financiranja ni naletela na veliko podporo. To je področje, kjer številni v svetu vidijo možnosti za vrčevanje. In zato vas pozivam k temu, da nas pri tem odločno podprete. Kar se tiče petih odstotkov, to je pravzaprav spodna meja. Ta meja služi temu, da bi financirali integrirane teritorijalne pobude. predvsem tam, kjer mesto samo upravlja nek določen projekt. Vprašali ste me za primer. Zato, da bi ponovno oživeli nek eh, zapuščen del mesta, eh, zato se uporabljajo raznoliki ukrepi. Gre za vprašanje zdravstvene oskrbe, socialne oskrbe nekega območja, gre za različne možnosti zaposlovanja v takšnem območju, In seveda to obsega tudi izboljšanje stanovanskega eh, položaja. Tu bi lahko vključili tudi elemente javnega prevoza, energetske učinkovitosti. Za vse to gre pri tem, ko želimo ponovno razviti, oživiti nek eh, nerazvit del mesta. To lahko dosežemo samo z svežnjem ukrepov na raznolikih področjih. No in uh, sedaj še druga tema, ki ste omenili, SME in pa velika podjetja. Naš predlog predvideva, da če velika podjetja sodelujejo pri inovacijah ali raziskovanju, lahko dobijo tudi našo podporo. Uh, Če pa gre za samo ustanovitev podjetja ali za, ali za sredstva za zagon podjetja, potem se nam zdi, da to ne spada v naš predlog. Za nekatera področja naš predlog že danes predvideva tudi podporo za velika podjetja. Kar se tiče razvoj podeželja, to smo tukaj skušali doseči ne na zadnje skozi skupni strateški okvir. Skušali smo pojasniti, zakaj je namenjen posamezen sklad. To smo naredili prvič in eh, seveda je seveda, smo seveda tudi tukaj dosegli, smo, smo tudi tukaj naleteli na določene probleme. Nam in pa za to pristojnim službam je šlo za to, da ne bi trpela kakovost zaradi prevelikega hitenja, ampak da poskrbimo predvsem za dobro kakovost naših predlogov. Upam, da bo ta skupni strateški okvir sedaj izpolnil zastavljene cilje. Eh, gospa Šröter, eh, sam sem vedno odkrit. Ko gre za določene teme, bojim se pa, da če bi bili preveč velikodušni in bi uvrstili celo vrsto različnih zadev pod uh, temo prožnosti in pa še vedno govorili o koncentraciji, potem uh, na koncu ne bi dosegli dobrih rezultatov. Ohraniti moramo določeno koncentracijo, razviti moramo določeno prožnost, ko gre za dodeljevanje določenih področji k prednostnim nalogam, naprimer vprašanje trajnostnega mestnega prevoza To bi se lahko tukaj na enak način obravnavalo kot pa ukrep za energetsko učinkovitost, kot takšnega bi ga tudi predstavili. No, to, o čemer pa ste vi govorili, bi lahko dosegli tudi z temi multiskladi, brez da bi pri tem trpel celoten končni cilj. Thank you very much. Jan Olbricht. Najlepsza chwala, Jan Olbricht. Panie komisarzu, <clears throat> ja mam cztery pytania. Jedno polityczne. Spoštovani gospod komisar, e, eno politično vprašanje in tri tehnična imam za vas. Najprej politično. Kakšna je situacija odnosov med prijatelji kohezije in prijatelji? prijatelji boljše porabe na drugi strani. Kakšna je tukaj slika, to me zanima. In kdo pridobiva na podpori strani komisije? Z našega stališča uh, eh, obi dimenziji nista v nasprotju, kajti oba tabora se nekako dopolnjujeta. Kakšno je vaše mnenje o tem? Potem pa tehnična vprašanja. Do katere mere pomankanje dogovora o finančni uredbi eh, vpliva na zakonodajno delo? Z vašega stališča eh, dejstvo, da se nismo dogovorili o členu 56. Ali to po vašem mnenju kaj vpliva na dinamiko zakonodajnega procesa? Pa še nekaj, če bo prišlo do krčenja proračuna. In ta znižanja bodo gotovo vplivala tudi na kohezijsko politiko. Eh, o tem smo tudi že veliko govorili, eh, kako uvajati eh, te reze morda bi začeli eh, s strategijo o povezovanju Evrope, Connecting Europe Facility. Kako bi to vplivalo po, po vašem mnenju? Deset eh, milijard ni mogoče prihraniti, ampak eh, lahko bi kar nekaj prihranili v določenih regijah po mojem mnenju je to politični cilj eh, komisije, ampak mislim, da kroži tudi nekaj nesporazumov glede varčevanja na splošno. K splošni uredbi bom podal predloge sprememb. Ne, sam bi rad uh, izločil Connect Europe Facility iz te uredbe. Uh, Pa še zadnje vprašanje. Nekaj nasprotovanja je med tem, kaj mi razumemo pod tematska koncentracija. Različna mnenja obstajajo med tem in pa fleksibilnostjo na drugi e, strani. Gospod Baroso je večkrat rekel, da v času krize potrebujemo hitro spremembo ko gre za reprogramiranje. E, torej potrebujemo bolj prožne instrumente. Če pa naj bodo ti instrumenti prožni, potem ne morejo biti tako um, strogi, kaj ti ta dva uh, koncepta si nasprotujeta. Torej, mi trdimo, da ima tematsko osredotočanje določene cilje, ki, zahteva, ki zahtevajo večjo fleksibilnost glede metod. V svojem poročilu predlagam, da se eh, transport prenese v tematsko osredotočenost. in eh, prizadevali naj bi si za omejevanje emisij CO2. Tukaj ima promet eh, veliko vlogo. Ta cilj je tako pomemben, da moramo razmisliti ali bodo delovna mesta ustvarjala samo majhna in srednja podjetja ali tudi velika podjetja. Gre za vprašanje, ali se bomo osredotočali na ustvarjanje delovnih mest ali samo na podporo za majhna in srednja podjetja. Tukaj gre torej za izbiro pristopa, da, tematska koncentracija, tematsko osredotočanje, glede tega se strinjamo. Ampak če bi to reprogramirali na bolj fleksibilen način, potem bi upravičenci v državah članicah morali imeti več manevrskega prostora. In tukaj ni uh, nobenih nasprotovanj. Torej, ta štiri vprašanja sem želel postaviti. Hvala. Uh, hvala, zdaj pa Viktor Boštinar. Eh, to, kar bom zdaj povedal, eh, se zelo sklada s tem, kar je rekel gospod Olbricht. Prihajava iz različnih političnih skupin, ampak tukaj imamo podobno mnenje. Obstaja ta dve skupini v svetu, tisti, ki so prijatelji kohezijske politike in tisti, ki si želijo boljše porabe. V odboru regij pa smo obe skupini, obe mneni nekako združili tukaj govorimo isti jezik, vsi si prizadevamo za močno podporo kohezijski politiki, eh, koristi pa morajo biti dosežene na ravni skupnosti, morajo biti tudi eh, jasno otipljive. V tej situaciji bi vam rekel, da je zelo težko razumeti, zakaj komisija tukaj igra neko neutralno, ne ravno sramežljivo vlogo, ampak neutralno vlogo med eh, parlamentom in svetom. Po mojem mnenju je kristalno jasno, tisti, ki eh, se borijo za kohezijsko politiko, bi morali biti ne samo partnerji, ampak bi morali govoriti tudi isti jezik eh, z drugimi, prepričati bi morali svet, da je ključnega pomena, da ustvarjamo razvoj, rast in delovna mesta. Treba je eh, samo eh, ukrepov varčevanja prejiti tudi na ukrepe za rast. Samo varčevanje eh, lahko v končni fazi uniči naš skupni projekt. Hvala za dobro sodelovanje, ki smo ga imeli z vami osebno in pa z generalnim eh, direktoratom za regionalno politiko. Eh, upam, da bo tako tudi v prihodnje. Pa še nekaj za konec. Spet eh, se strinjam z gospodom Olbrihom. Kako vidite današnjo situacijo? Imamo ljudi, ki so nas protujoči vsega, ki nasprotujejo uh, eh, CF, uh, eh, kohezijskemu skladu, po drugi strani pa obstajajo tudi uh, taki, ki želimo, um, in tukaj se vključujem tudi sam, ki želimo rezultate kohezijskega sklada. Verjetno se zavedate, dejstva, da smo večkrat skušali doseči uh, sporazum uh, z generalnim direktoratom MUV. Uh, eh, govorili smo s komisarjem Kalasem, govorili smo z drugimi in kot veste, je komisar Kalas pred kratkim rekel, da ne bo prišlo do prenosa desetih milijard oziroma da ta prenos ne bo vplival na eh, zgorne meje in to je res neverjetno. Ali bo denar prišel iz kohezijskega sklada, po mojem mnenju gre tukaj za uredbo za kohezijski sklad, ali pa eh, bomo denar dobili od kje druge, ampak denar ne dežuje z neba, tako da ne vem, tukaj si želimo določenega pogojevanja in na ta način bi tudi zmanjšali napetosti in nasprotovanje. Kako uh, vi ocenjujete situacijo in kaj predlagate? Hvala. Zdaj pa Nunjo Tejkšera. E, nisem vedela, ali spite, <laughs> oprostite. <laughs> Dziękuję bardzo. Um, dobry gad, senior prezydent, senior komisariu. Um, Hvala. Hvala, gospa predsednica, gospod komisar. E, nisem spal, telefoniral sem, ampak vsekakor se upravičujem. Imam komentar in tri vprašanja. Komentar je naslednji. Komisija bo v naslednjih dneh 2. in 4. julija imela uh, forum za regije. Uh, Eh, tukaj gre za dejavnosti, ki so že bile uh, izvedene v veliki meri, to bo zdaj vrhunec vsega. In odbor regije v tem parlamentu je sprejel poročilo o najbolj oddaljenih regijah. In sam naj povem, da nisem zadovoljen, da komisija ni. Eh, tega srečanja organiziran, da ne organizira tega srečanja eh, v tednu, ko bomo mi v Bruslu, ampak ko bomo v Strasburu. Škoda je, da bo ta forum potekal v tednu, ko bomo mi zasedali v Strasburu. To pomeni, da se ga ne bomo mogli udeležiti in to nam resnično ni všeč. Poleg tega je to nasprotju z duhom sodelovanja, ki je vse čas obstajal med parlamentom in komisijo. Eh, to je moj komentar. Pa še tri vprašanja, kot sem rekel. Glede uh, eh, SRR, torej sklada za regionalni razvoj, uh, imamo regije, najbolj odaljene regije in pa redko poseljene severne regije. Njihova sredstva so se zmanjšala za 47 odstotkov. Uh, 950 eh, milijonov evrov je zdaj samo predlaganih. Kako naj dosežemo cilj eh, zaposlovanja in konkurenčnosti v teh regijah? Regijam, ki so najbogatejše v Evropi, pa se je proračun zmanjšal samo za 3 odstotke. Z 55,5 milijard na 55,2 milijardi. Za eh, najbolj oddaljene regije pa je bilo znižanje kar 47 odstotno. Eh, potem so tu izgovori za to znižanje in eh, tukaj je omenjena slaba poraba. Zakaj so financiranje ostaje na stopni 50 odstotkov? Zakaj to ni harmonizirano s 85 odstotno stopno? ki je omenjena za sklad za regionalni razvoj. Za najbolj odaljene regije je to nedosledno in nespremljivo. Pa še zadnje vprašanje. Poslušal sem to, kar ste povedali. Rekli ste, da prožnost pomeni, da države članice in regije lahko sredstvi naredijo praktično karkoli. Ampak če bodo to počele, ne bodo dosegle trajnostnih ciljev, to je res. Ampak ko gre za dodeljena sredstva, je tukaj obvezno, da 50 odstotkov sredstev uporabimo za avtomatsko koncentracijo. Ko gre za najbolj odaljene regije, kako to, da 50 odstotkov moramo porabiti uh, za uh, torej to koncentracijo um, severne regije, naprimer pa ne. Zdi se, da tukaj obstaja ta dva različna uh, kriterija in prosim za razlago. Hvala. Hvala, zdaj pa komisar. Ja, <clears throat> so Albrecht, ähm, ich habe ja Ja, gospod Olbricht, v zadnjem, na zadnjem zasa, zasedanju sveta sem pozval obe skupini, ki ste jih omenili. Pravzaprav tukaj ne vidim nekega posebnega protislovja. Skupina za boljše trošenje so tudi prijatelji skupine za kohezijsko politiko in tudi tisti iz kohezijske politike morajo razumeti, da je potrebno denar na bolj učinkovit način porabiti. Morda se zdi, da si ti dve skupini nasprotujeta, ampak pravzaprav tukaj ni nekega protislovja. Takšno je vse moje stališče. Kar se tiče finančne uredbe. Res je, tukaj obstaja neka grožnja, če ne bomo zaključili, če se ne bomo dogovorili, potem bo to seveda vplivalo tudi na končni rezultat. Upam, da bo prišlo do dogovora v zvezi z 56. členom glede tega deljenega upravljanja, tako da bomo lahko potem nadaljevali z našim delom. Potem, kar se tiče tematske, koncent, tematske koncentracije. če je ideja ta, da bi za en projekt uporabili več skladov, potem imamo mi v zvezi s tem določene pomisleke. Morda bi lahko uredili tako, da govori samo en v dvorani. Zime je zlato. Um, ehm, das, um, ehm, das wir aus, aus Managementgründen Schwierigkeiten haben, äh, in einem Projekt mehrere Fokus. Ja, äh, pomisleke imamo pri tem, da bi za en projekt uporabili več skladov. Potem, kar se tiče tematske koncentracije, skrbi me naslednje. Če bi želeli v, v bogatejših regijah spodbujati neke boljše storitve ali naprimer javni prevoz, potem dobro je ponekod še na voljo denar. Lahko vam naštejem marsikatero regijo v Evropi, ki dobija relativno malo denarja, in bi investicije v naprimer neko cestno infrastrukturo privedla, privedla do tega, da bi bila porabljena vsa sredstva. Zato smo predlagali to idejo o omejitvi. In potem še nekaj o SME proti velikim podjetjem. Kot bivši generalni direktorat, eh, kot bivši direktor mednarodnega koncerna, vam lahko povem, da ko smo sprejemali ključne odločitve, smo odločali predvsem na podlagi trojega. Najprej pravni vidik, torej ali je potreba, obstaja potreba ob tem, da bi eh, retrospektivno spremenili zakonodajo, potem davčni pogoj in pa tretjič razpoložljivost kvalificiranega osebja. Ne gre tako, da če ustanovim sedež nekega podjetja, da preprosto uh, odletim nekam in pri, vzamem vse sodelavce s seboj. Ne, gre za to, da zaposlimo lokalno osebje. Eh, to so torej pogoji, ki morajo biti izpolnjeni. Ti parametri so odločilnega pomena za veliko podjetje. V luči omejenih sredstev oziroma tega, da so naša sredstva omejena, moramo biti pozorni na to, da jih bomo uh, uporabili tam, kjer jih resnično potrebujemo. In zato je potrebno spodbujati SME, njihovo konkurenčnost, njihovo eh, zmogljivost za, inova, eh, za inovacije. Če pa gre naprimer za spodbujanje energetske učinkovitosti, potem imamo tukaj kot družba tudi določen interes in zato bi pri prizadevanju za to morali podpreti tudi velika podjetja pri tem prevrčujemo pri trošnji energije, ki predstavlja potem prihranek in to spet lahko spodbuja podjetja. To lahko spodbujamo, ker je to v naši neposredni koristi. Potem, kar se tiče zmogli, eh, te zmogljivosti Connecting Europe. Tukaj bomo potrebovali več zmogljivosti za to, da bo to postalo delujoča ustanova. Predlog je sedaj na mizi je jasen. Gre za 10 milijard iz proračuna. To bi vzeli iz kohezijskih skladov. Drugih omejitev ni. In na tak način je potrebno gledati na to zadevo. Potem, kar se tiče tega organiziranega seminarja, ki ni ob pravilnem terminu, uh, vem, da je ta seminar v ponedeljek zjutraj, zasedanje v Štrasburu pa se začne popovdan in zato boste imeli možnost morda, da obišete vse kakšnega izmed, eh, izmed eh, dogodkov. Sam se bom kasneje prav gotovo odpeljal tudi v Štrasbur in vam lahko ponudim kakšen sedež. Kaj se, kar se tiče te Efre, Ja, res je, da smo tu nekoliko skrčili sredstva, smo pa povečali sredstva, ko gre za proračun za sodelovanje. No, teh 50 odstotkov, ki smo jih predlagali kot pri posebni dodelitvi, pa se nanašajo na V glavnem pri teh regijah, najbolj daljnih regijah, lahko dosežemo napredek samo, če razširimo paleto gospodarskih dejavnosti in če se iz monostruktur preusmerimo v neke večstranske gospodarske aktivnosti. Zato smo se odločili, da bi 50 eh, odstotkov dodeljenega denarja namenili za to razširitev, eh, za to razširitev gospodarskih aktivnosti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 iz eh, držav članic, ki eh, pred letom še vedno niso znali čr, niti črkovati strukturnih skladov, sedaj, ko naenkrat pravijo, ja, imamo strukturne sklade in s temi bomo ustvarjali rast. In s tem seveda želijo spodbuditi eh, BDP svojih držav. Kako bomo mi sedaj to podprli za strukturnimi sredstvi? Uh, Um, BDP se je zmanjšal zaradi zloma bančnega sektorja, zaradi zloma bistvenega dela gospodarskega, uh, gospodarske aktivnosti določenih držav, naprimer avtomobilske industrije m, mm, iz uh, nepremičninskega sektorja, subvencije z, z, v Nemčiji se nižajo za solarno energijo, zato propadajo določena podjetja, ki so bila ustanovljena v strukturno slabših, ehm, v strukturno zapostavljenih regijah, v novejših oziroma bivših vzhodnih regijah Nemčije. No in sedaj se želimo vse to sedaj želimo vse to reševati z strukturnimi skladi. Tukaj imamo 83 milijard evrov, ki so nam na razpolago. Eh, oziroma 83 milijard iz strukturnih skladov je neporabljenih sredstev, ki bi jih naj sedaj uporabili za programe za poslovanja ali za programe izobraževanja za mlade. No, tisti, ki ve, kaj pomeni zaposlovanje in pa rast za mlade, uh, uh, ve, koliko akterjev je tukaj potrebnih in kako, je, kako velika je tukaj finančna obremenitev. Tega se ne da preprosto stresti iz rokava. Zato se bo stalo vprašanje, kaj se bo zgodilo s strukturnimi skladi. Strukturni skladi so določeni za trenutno obdobje. Ti skladi niso fleksibilni, Razen, če se regije, ki so pristojne za te sklade, strinjajo s tem, da bodo odstopile od trenutnih operativnih programov in da bodo sredstva porabila za nekaj drugega. Če pa sedaj nastopi neko novo obdobje, kako postopati potem? Če želimo uporabiti strukturne sklade za to, da bi spodbujali rast, se sprašujem, ali potem potrebujemo nek centralistični pristop, ali bi potem države članice ta inštrument uporabile za to, da bi posegale v tista gospodarska področja, kjer je potrebno poskrbeti za gospodarske impulze. Uh, To bi potem pomenilo, da se je potrebno umakniti oziroma posloviti od regionalnega prestopa pri strukturnih skladih ali pa bi tega vsaj močno zanemarili. In kaj to pomeni za upravljanje strukturnih skladov in kohezijskih skladov? Torej, operativne programe bi določale države članice, tam, kjer so strukture federativne, bi, bi, bi operativne programe upravljale dežele, tako bi bilo v Nemčiji in pa v Avstriji, imeli bi sektorske programe, ki bi jih odobrili in bi potem veljali kot eh, podlaga za delovanje v naslednjih eh, sedmih letih. Bomo sedaj to uredili drugače, zato da se bomo, odzo, da se bomo odzvali na pojave krize, ki pač eh, so takšni, da jih ne gre načrtovati. Tako da bomo lahko posegali v strukturne sklade tam, ko se pojavi nek nepredviden problem potem ne bomo mogli na enak način upravljati strukturnih in kohezijskih skladov, kot smo jih doslej. Potem bi to postali prej skladi za upravljanje s krizo ali kako si vse skupaj zamišljate. Trenutno se mi zdi, da nimamo dovolj denarja za to, da bi lahko na ta način posredovali. V prihodnosti pa si moramo vprašati, ali bodo ti kohezijski in strukturni skladi postali skladi za, za posredovanje v krizo oziroma ali gre še naprej za vprašanje kohezije, za približevanje gospodarsko močnejših in šipkejših regij eh, in za spodbujanje rasti in pa zaposlovanja. Um, v tistih regijah, ki so tudi močnejši, tako da ne bodo izgubili svoje konkurenčne prednosti. To moramo razjasniti eh, z mojim kolegom Winklerjem sva se ravno kar pogovarjala o tem, kako smo pri združitvi Nemčiji govorili o tem, kako je potrebno ustvariti enotnost gospodarske in socialne politike, ampak nažalost to v Nemčiji ni delovalo. Kolegice in kolegi, ki ste še na seznamu, bodite zelo kratki. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod komisar, nekatere regije morajo vlagati več v infrastrukturo, če želijo rasti. Druge regije morajo vlagati več sredstev v bolj sofisticirane projekte. Sam sem predsedujoči samopravne regije v moji državi. Naj vam podam primer. Če pripravite projekt za cestno infrastrukturo, rabite nekaj časa, da pripravite projekt, da se prijavite na razpis, vmes minete dve leti, ta če se vmes nekje zgodi kakšna nesreča ali se naprimer kaj poškoduje na tej cesti. Tudi če se vse skupaj vodi skladno s predpisi, je še vedno velika možnost, da gre kaj narobe. Če naprimer sodelujete na razpisu in pride do neke poškodbe na cesti in potem želite to poškodbo odpraviti, se morate oddaliti od projekta, ki ste ga vložili na razpisu, kar pomeni, da niste več vključeni v razpis. Poleg tega nimamo na voljo neke celovite analize posameznih ovir za posameznike ali akterje, ki želijo pristopiti do evropskih skladov. Ne vemo, kako ocenjujete izkušnje, ki jih imajo upravičenci do sredstev? Vsaj kakšne so bile izkušnje v zadnjih dveh, treh letih? Pomemben je tudi skupen strateški okvir in se z njim strinjam. Vprašanje pa je, ali ta skupen strateški okvir res lahko vzpostavlja mehanizme in orodja, ki nam potem omogočajo, da dosežemo cilje iz strategije EU 2020. Vprašanje je, ali bi skupni strateški okvir moral reševati tudi ključna vprašanja. Ključne dejavnosti so tiste, ki bi morale odražati potrebe posameznih regij in ozemelj. Samo na takšen način bomo lahko izpolnili cilje iz strategije EU 2020, ki se navezujejo na rast in zaposlovanje. Zanima me, ali boste opredelili minimalni delež evropskih socialnih skladov. Namreč v enem od členov se omenja ta minimalni delež, ampak ta minimalni delež bi moral odražati dejanske potrebe regije tu pa bi vseeno morali diferencirati med posameznimi regijami. Potem pa še nacionalni reformni programi. Mislim, da je to boljša referenčna točka za kohezijsko politiko kot specifična priporočila za posamezno državo. Pogosto ta priporočila ne odražajo prednostnih nalog posameznih držav članic. Uh, Hvala lepa. Marija. Muchas gracias, muchas... Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa tudi komisarju. Moje vprašanje se nanaša pravzaprav na trenutno stanje. 17. maja ste bili v moji državi na forumu o Evropi in takrat ste nastopali kot neke vrste medijski komisar, ki je prinesel v Španijo določene novice. 1500 500 milijonov oziroma milijardo in pol evrov naj bi namenili za zaposlovanje mladih. To ste najavili. Ampak mladi imajo precej negotovo prihodnost, tudi trenutno stanje precej temačno. Tako kot kolega Lambert, tudi sama menim, da sami najbolje vemo, kje bi morali biti. En teden smo namenili temu, da smo delali na teh vprašanjih, da smo prisluhnili vsem tistim osebam, ki pravzaprav oblikujejo ta evropski sklad, ki predstavlja vendarle enega od ključnih instrumentov. Odkar ste februarja poslali strokovnjake v mojo državo, ti strokovnjaki so sodelovali tudi z našimi organi, pogovarjali so se o tem, kako bi lahko čim bolje izkoristili sklade, predvsem socialni skladi. Je menilo že kar nekaj časa in zanima me, do kakšnih zaključkov so prišli. Zanima me, ali boste namenili milijardo oziroma milijard evrov in pol za spodbujanje zaposlovanja mladih. Potem je pa tu še vprašanje malih in srednje velikih podjetij, potem različnih drugih socialnih združenj, ki prispevajo k našemu gospodarstvu. Glede tega niste posredovali nobenih informacij, niti niste za te akterje namenili nobenih dodatnih sredstev. Novice, ki ste jih prinesli, so res dobre, predvsem zato, ker bodo spodbujale telo mlajših oseb. Hvala. Gospod Matula. No, Hvala lepa, gospa predsednica. Ne bom ponavljal vsega tistega, kar smo danes že slišali, vseeno pa bi vas rad opozoril na eno zadevo. Ko se je začela kriza, smo v evropskih institucijah veliko govorili o podpornih ukrepih, o spodbudah, o ukrepih poenostavitve za posamezne regije in tiste območja, ki imajo težave predvsem pri izvajanju in koriščenju kohezijskih in socialnih skladov. Vendar se danes še vedno nismo uspeli rešiti krize, še vedno nismo zaključili z oceno krize vendar se mi zdi, da bolj govorimo v tem trenutku o sankcijah, o makroekonomskem pogojevanju, o zmanjševanju sredstev, ukinjanju sredstev, bolj govorimo o tem kot o čemrkoli drugem. Države ali regije, posem vseeno je, lahko izgubljajo sredstva tudi iz kohezijskega sklada, ampak s tem ne bomo rešili težav, temveč bomo ustvarili še večje težave za te. Regije države. Zato me zanima, kako vidite povezavo med spodbujanjem, podpiranjem na eni strani, kar ponuja kohezijski sklad in sankcijami, zmanjševanjem sredstev na drugi strani. Vse seveda v kontekstu kohezijske politike. Še eno vprašanje, ki ga je že prej omenil gospod Godmanis. Nekaj več informacij bi želeli prejeti o prilogi številka 2. To je precej sporna tema. Komisija se z državami članicami ni veliko pogovarjala o tem, ampak pravzaprav ta priloga opredeljuje same podrobnosti. Hvala. Veľmi kratko jedno otázkov to zakončím a na dvie... Hvala lepa. Gospa predsednica, eno vprašanje bi imela. Pravzaprav bi se navezala na to, kar je povedal gospod Celar. Z njim pa se tudi strinjam. Gospod komisar, se vam ne zdi, da je sedaj nastopil pravi trenutek za to, da vzpostavimo zakonodajni okvir, ki bo omogočal večjo fleksibilnost. Fleksibilnost ste že sami omenili, kar nekaj vprašanj ste izpostavili v zvezi s tem. Naj podam en primer. Ko razpravljamo o skupnem strateškem okviru za obdobje 2007-2013, ne vemo, kaj se bo z njim zgodilo. Že ko smo se začeli o tem pogovarjati, nismo vedeli, da bo nastopila kriza. Sprejeli smo tudi kar nekaj dokumentov, naprimer strategijo EU 2020 in tudi druge strategije, ki bi jih lahko države članice izvajale tudi preko strukturnih skladov. Vse države članice nimajo na voljo operativnih programov, ki bi se osredotočili na te ključne dejavnosti, ki so se pravzaprav kot ključne izkazale šele kasneje. Po mojem mnenju bi večjo fleksibilnost tega okvirja državam omogočila, da preusmerijo sredstva. Hvala. Hvala lepa. Komisar, izvolite. Ja, vielen Dank. Ähm, bin dem Kollegen Zeller dankbar für den Hinweis, dass wir... Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Hvala lepa tudi gospodu Celarju ker nas je spomnil na to, da nimamo na voljo brezplačnega denarja, ki bo kar avtomatično na voljo. Določena sredstva smo morali seveda omakniti iz projektov, tudi komisija bo morala potrditi spremembe, ki bi jih vnašali v posamezne projekte. Če se navežem na to zadnjo pripombo, Mislim, da smo pokazali, da znamo biti fleksibilni, da se znamo soočiti z novimi situacijami, ko se le te pojavijo. Še v času mojega predhodnika, nekje v letu 2009-2010, če se ne motim, smo imeli na voljo nekje 6 milijard evrov, ki smo jih porabili za to, da smo pomagali tistim državam, ki so se znašle v posebej težavnem položaju. Tako da smo pokazali, da je možno naše programe prilagajati tudi bolj težavnim situacijam. Na začetku programskega obdobja smo seveda opredelili okvir, rekli smo, kam želimo priti, glede tega smo se vsi strinjali. Po drugi strani pa smo se strinjali tudi glede tega, da moramo zagotoviti dovolj fleksibilnosti, da se ustrezno soočimo z nepredvidenimi dogodki. Tako da je to vprašanje povezano s tistimi vprašanji, na katerih moramo še delati, naprimer kako doseči večjo konkurenčnost, kako zagotoviti nova delovna mesta kako ohraniti trenutna delovna mesta. V vsakem primeru moramo biti dovolj prožni, ključni cilji, ki smo jih opredelili, pa ostajajo nespremenjeni. Ne vem, ali potrebujemo bolj centraliziran pristop ali morda kakšen drug pristop. V vsakem primeru pa moramo seveda odražati interese evropskih državljanov in davkoplačevalcev sprejeti moramo najbolj učinkovit pristop, morda bolj učinkovit, kot smo ga sprejemali v preteklosti. S tem se seveda lahko ukvarjamo tudi na regionalni ravni. Vendar bi lahko več kontrole zagotovili tudi na evropski ravni, zato da bi zagotovili tudi pravilno porabo sredstev. Pri nadzoru bi seveda sodelovali tudi regije. Povrh vsega moramo še naprej razvijati posamezne politike, ki jih imamo na voljo. Ne vem, ali lahko strukturni sklad kar tako spremenimo v sklad za posredovanje v času krize. Strukturni skladi ne ostanejo takšni, kot so bili v preteklosti. Sredstva iz tega sklada se namenjajo za reševanje strukturnih vprašanj v državah članicah. Namen tega sklada pa je, da izboljša kakovost življenja državljanov. Takšno je torej stanje iz preteklosti. Več bo treba vlagati v infrastrukturo, s tem se strinjam, vendar smo v državah, kot sta naprimer Španija in Grčija, več kot dovolj vlagali v infrastrukturo. Za Španijo naprimer je bil to najboljši način, kako storiti korak naprej. Uh, vendar smo morda nekoliko zanemarili nekatere druge dejavnosti, naprimer gospodarske dejavnosti, kakšne druge osnovne dejavnosti. In sicer smo gotovili tudi, da so se nove države članice stvari lotile na nekoliko drugačen način. Nekatere države so naprimer prejele več sredstev, druge manj. V vsakem primeru pa so ta sredstva države uložile v nekaj. Slišali smo tudi predlog, da bi opredelili minimalen delež teh sredstev skladno s kategorijo posamezne regije. Komisija meni, da je pomembno predvsem to, da se zagotovi nek minimalni znesek, ki se vedno nekam naloži. Če pa je na voljo več denarja, se seveda lahko za določen projekt nameni tudi več sredstev. Kar pa zadeva specifična priporočila za posamezne države, ne povem, da sam v tem ne vidim nobenega protislovja. Naš pristop ne bo temeljil na letnih priporočilih. Tisto, o čemer pravzaprav govorimo v tem kontekstu, pa je, kako zagotoviti fleksibilnost v danem kontekstu. Prožnost je tista ključna beseda. Če pa se bomo soočili s specifičnimi izzivi, se pač bomo. Če se s tem vrnem nazaj na pripombe ki jih je podal kolega. Več vas je omenilo fleksibilnost, ampak fleksibilnost ne pomeni, da je vse mogoče. Na to bi vas rad opozoril. Fleksibilnost se nanaša predvsem na to, da smo se zmožni v različnih situacijah ustrezno odzvati, pri čemer ne smemo spreminjati celostnih prednostnih nalog. Če se na kratko dotaknem še španske situacije, sam sem se pogovarjal tudi s špansko vlado, predvsem o kohezijskem skladu za obdobje 2000-2006, kako so bila sredstva črpana v tistem obdobju. Želimo si, da bi Španiji zagotovili večjo likvidnost. vendar ta sredstva niso specifično povezana s strukturnimi skladi. Sam sem se pogovarjal tudi z eh, ministrom za finance in za gospodarstvo. Vsi smo bili mnenja, da bi bilo bolje, če bi ta sredstva porabili morda preko strukturnih skladov, vendar nas k temu ni nič pravno zavezovalo. Tako da lahko povem, da se špansko vlado še naprej pogovarjamo o vseh teh vprašanjih. Upam, da bomo k malu uspeli pripraviti tudi kakšen bolj konkreten predlog glede tega, kako spremeniti posamezne programe. Omenjali ste tudi makroekonomsko situacijo, Omenili ste tudi možnost, da bi morda dvignili davke. To bi bil zanimiv predlog, predvsem v povezavi z investicijami in z pozitivnim učinkom, ki bi ga to vrsten predlog lahko imel na samo financiranje. To vrstno vprašanje so gotovo med seboj tesno povezane. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Upam, da bodo tolmači ostali z nami še 10 sekund. Najlepša hvala za ta obisk čez šest mest tednov bomo glasovali o mandatu za poročevalce, ki naj bi začeli medinstitucionalna pogajanja. V zadnjem letu ali v zadnjih dveh letih smo pogosto govorili s komisijo o vprašanjih, ki bodo predmet pogajanj. Vemo, da se glede določenih stvari strinjamo, glede določenih se ne strinjamo. Naš skupen cilj pa je, da zagotovimo najboljšo možno kohezijsko politiko. Glede posameznih instrumentov se ne strinjamo, vedno pa upam, da boste konstruktivni in da bodo pogajanja uspešna. Pogajanja nas čakajo nekje po poletju. Če se ne vidimo, vam seveda želim tudi prijetne počitnice. Zagotovo bo tudi komisija šla na dopust poleti. Vidimo se torej po poletju. Hvala lepa, Danuta, ampak mislim, da se bomo še pred poletjem pogosto srečali. Morda ne v tem uradnem settingu, ampak nasploh. Hvala lepa tudi tolmačem, vidimo se ponovno ob treh. Thank you. Thank you.